Dobar dan, gospe in gospodje. Pozdravljeni na sestanek našega odbora. Prosim, če bi bili na koncu, koncu le tako prijazni in poiskali svoj sedež ter sedli na njem. Vsi svetovalci, prosim, pustite svoje poslanke in poslance na miru. Začeli bomo s prvo točko, sprejetje dnevnega reda. Deveta točka smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU se na prošnjo poročevalca prenaša na enega od naslednjih sestankov, ko bomo imeli dovolj časa za to na voljo. Če ni pripomb, smo sprejeli ta dnevni red z pravkar omenjeno spremembo druga točka, nobenih eh, sporočil nimam, tretja točka, sprejeti moramo zapisnike s sej 10. julija, 3. septembra in 27. septembra. Če do konca tega sestanka ne bo nobenih pripomp na zapisnike, bodo leti sprejeti. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Kolegice in kolege, veste, da bo to zelo dolgo glasovanje danes, zato predlagam, da kar začnemo. Najprej bomo glasovali o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in opravne politike. Poročevalec je opravil odlično delo in eh, mu ni treba dati besedo in lahko kar začnemo z glasovanjem, če se strinjate. Kje je moj seznam ELS-a? No, začnemo. Kompromis deset. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis enajst. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis dvanajst. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis trinajst. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis dvanajst. 14 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 157, Borgezijo za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 17 za, proti, zdržani, sprejet. Amadma 168, tenok za, proti, zdržani, sprejet vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z 28 proti in 24 za glasovi. 169 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 18 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 19 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 20 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, zdržani, sprejet kompromis 24 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 25 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 26 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 27 za, proti vzdržani sprejet. Ustni predlog spremembe, gospod Boštinar, Gospod predsednik, ali bi lahko nam povedali, koliko je naših članov štirje? Ustni predlog spremembe, kar je poskus, da bi obe strani sedli za pogajalsko mizo. Opasoja zlorabo človekovih pravic v jemlu in vsega. Eh, delo koalicije, ki jo vodi Saudova Arabija. Poziva vse strani, da ponovno vzpostavijo dialog pod okriljem Združenih narodov, ustraja, da ni uh, vojaške rešitve te situacije. To sem približno citiral to, kar je v tem eh, amantmaju. Dobro, hvala za ta ustni amantma. Vsaj štirje kolegi morajo biti proti. Koliko vas je? Šest. Dobro. Bomo nadaljevali torej. Sedaj bomo glasovali o kompromisu 28. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj gremo na kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 9 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 63 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa omembe. Ena za, proti, zdržani, sprejet. Dva za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, zdržani, sprejet. Štiri je brezpredmetni. Šest za, proti, zdržani, sprejeto zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo elektronsko o tem poročilu, vključno s vsemi spremembami. Konec glasovanja. 38 za, 7 proti, 11 držanih. Gospa Lösing, izvolite. Mi smo vložili tako imenovano manjšinsko poročilo in smo ga že sekretarjatu poslali. Ja, hvala, saj sem to pričakoval. To... Pot... Sedaj pa peta točka dnevnega reda, vprašanje človekovih pravic, operacija zasebnih vojaških in varnostnih služb v tretjih državah. Poročevalec je gospod Karski, bi poročevalec želel kaj reči. Hvala, gospod predsednik. Gre za pomemben predlog. Ta predlog se nanaša tudi na delovanje Združenih narodov. Obstajajo različna podjetja tudi na obramnem področju, ki delujejo v imenu držav članic in drugih. Potem so tu tudi zasebne družbe, zasebna podjetja, ki delujejo na mednarodnem področju. In pri teh podjetjih je težko ugotoviti, kdo je odgovoren. Poleg tega je tudi zelo težko urejati to področje, kar pomeni, da je na tem področju trenutno praktično nemogoče zagotoviti ustrezen nadzor, tako da niti ne moramo preverjati, ali prihaja v operacijah, ki jih izvajajo ta podjetja, do kršitev človekovih pravic. Vsa ta podjetja so zelo dobro organizirana, gre pa za vojaška podjetja, ki imajo na voljo tudi težko vojaško orožje in delujejo v konfliktnih območjih. V Evropi sicer velja določen zakonodajni okvir za to področje, ampak problem je v tem, da nimamo ustreznega pravnega okvira, ki bi nam omogočal, da urejamo intervencije izven Evropske unije. Odbor DROA je pristojen za to področje. Kot rečeno, zelo pomembno je, da uredimo tudi področje intervencij teh vojaških podjetij v tretjih državah. Najlepša hvala za odlično sodelovanje. Nekaj kompromisnih predlogov smo oblikovali, ker smo želeli upoštevati vsa stališča. Najlepša hvala. Okay, Dobro, hvala, kolega Karski sedaj natančno vemo, zakaj gre v vašem poročilu in če ni drugih pripomb, lahko kar začnemo glasovati. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 136 za, proti, zdržani, zavrnjen. 137 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, zdržani, zavrnjen bomo preverili. Glasujemo o kompromisu 9. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 145 za, proti, zdržani. Bomo preverili 145, glasujemo. 145. Glasujemo, 145. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj bomo glasovali o 150 za, proti, zdržani, zavrnjen. 148 za, proti, zdržani, sprejet. 149 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen. Preverimo. Glasujemo o 149. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 151 za, proti, zdržani, zavrnjen. 152 za, proti, zdržani, sprejet. Ne bomo glasovali o 158, kompromis 10 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejet. 165 za, proti vzdržani preverjamo. 165 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 166. Glasujemo po delih, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani. Preverjamo drugi del, glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjen, tesen izid. 167 za, proti, zdržani, preverjamo 167. Tole glasovanje bo pa trajalo nekaj časa. Konec glasovanja. Sprejet. 168 za, proti, zdržani, zavrnjen. 170 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejet kompromis 13 za, proti, zdržani, sprejet. Amadma 179 za, proti, zdržani, sprejet. 181 za, proti, zdržani, zavrnjen. 184 za, proti, zdržani, zavrnjen. 185 za, probi, <laughs> proti, zdržani, sprejet. 186 za, proti, zdržani, Bomo preverili. Glasujmo o 186. Glasujmo. Konec glasovanja zavrnjen. 187 za, proti, zdržani. Bomo preverili tudi 187. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 189 za, proti, zdržani, zavrnjen. 191 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preveriti hočete 191. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Hvala, gospod Buhner. Sedaj kompromis 14 za, proti, vzdržanje je sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržanje je sprejet. Kompromis 15, to preverjamo dobro, glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Predlog spreme 200 za, proti, zdržani, zavrnjen. 202 za, proti, zdržani, sprejet. Preverjamo 202, dobro. Glasujemo. konec glasovanja. 58 za, 4 eh, proti. To je bilo že prvič sprejeto. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejet. 217 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 18 za, proti vzdržani bomo preverili. 218 za. Konec glasovanja. Sprejeto. 223 za, proti, zdržani, sprejet. 224 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Predlog smembe 224. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 225 korav za, proti stržalni. Preverjamo 225, glasujemo. 225, konc glasovanja, sprejet. Kompromis 19 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 231 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 20 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, zdržani, zavrnjen. to se zgodi, če ni dovolj kompromisov. Prejel sem enbe 162, za, proti, zdržani. Preverjamo, 162. Konec glasovanja. Zavrnjen. 237 za, proti, zdržani, zavrnjen. 238 za, proti, zdržani vzdržani. Dvesto osemintrideset. Preverjamo, glasujmo. Štirje, še niso, trije, še niso. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvesto štirideset, Gomez. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjen. 241 za, proti, zdržani, sprejet. 242 za, proti, zdržani, sprejet. 243 za, proti, zdržani, sprejet. 244 za, proti, zdržani, zavrnjen. 245 za, proti, zdržani, sprejet. 246 za, proti, zdržani, moramo preveriti. 246 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 247 za, proti, zdržani, sprejet. 248 za, proti, zdržani, sprejet. 249 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejet. 21 za, proti, zdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 22 za, proti vzdržani zavrnjen. 24 za, proti vzdržani zavrnjen. 25 za, proti vzdržani sprejet. Ko preveriti hočete, preverjamo 25, preverjamo, glasujemo. 25. Konc glasovanja. Zavrnjen. Tisti, ki pride prepozno, ga pač eh, življenje kaznuje. Sedaj pa kompromis 3. Za, proti, zdržani, proti bomo morali preveriti kompromis 3, glasujemo. Konc glasovanja, sprejet. 32 za, proti, zdržani, zavrnjen. 33, preverjamo 32, dobro.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 proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo, dobro. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. 35 za, proti, zdržani, zavrnjen. 36 za, proti, zdržani, zavrnjen. 37 za, proti, zdržani, zavrnjen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 43 in 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Škoda, ne moremo iti na 48. 46 za proti. Zavrnjen. 46 tudi preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 45 za, proti, zdržani, zavrnjen. 47 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo 47, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. 48 in 49 za, proti, vzdržani. Preverjamo, 48 in 49 glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. 50, 51, 52, 53 za, proti, vzdržani. Vzdržani preverjamo. Konc glasovanja. Sprejet. Štirinpetdeset je brezpredmeten, petinpetdeset, šestinpetdeset, kdo je za, proti. preverjamo. Danes dopolne so vsi ti rezultati zelo tesni. Konc glasovanja sprejeto. Sedempetdeset, oseminpetdeset, devetinpetdeset, šestdeset za, proti, zdržani. Tudi tukaj bomo morali preveriti rezultat, glasujmo. Konec glasovanja. Očitno sprejet. A so bili kakšni sestanki poročevalcev v senci, da bi oblikovali kompromise v zvezi s tem poročilom? Uh -huh. 63 do 66 za, proti, zdržani, sprejeto. A preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Prosim, še enkrat obstajali so, bili so sestanki poročevalcev v senci, kaj ne, v zvezi s tem poročilom za oblikovanje kompromisov. To je enkratno, še nikoli nisem tega videl. Od 68 do 71 za, proti zdržani. Tudi to bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 73 za, proti, zdržani. Kolegi sploh ne sodelujejo več, bo treba preveriti, glasujmo. 73, glasujmo. Konec glasovanja, sprejeto. 74 za, proti, zdržani, zavrnjen. 75, 76, Uzbekistan za, proti, zdržani, sprejet. Da preverjamo. 79 za, proti, zdržani, zavrnjen. 80, 81, 82, 80 za, proti, zdržani, sprejet zdržani, bomo preverili. Glasujmo. Konec glasovanja, sprejet. 83 za, proti, zdržani, zavrnjen. 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. 86, 87 za, proti, zdržani, zavrnjen. 86, 87 za, proti zdržani. Kaj bilo pa zdaj to? Preverjamo. 86, 87. Zavrnjen. 88 za, proti, zdržani, zavrnjen. 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. No, bomo videli. 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. 90 za, proti, zdržani, zavrnjen. 91 za, proti, zdržani, zavrnjen. 92 za, proti, zdržani, zavrnjen. 93 za, proti, zdržani, zavrnjen. 94 za, proti, zdržani, zavrnjen. 95 za, proti, zdržani, zavrnjen. 96 za, proti, zdržani, zavrnjen. 97 zavrnjen, 98 in 99 za, proti, zdržani, moramo preveriti. 98 in 99 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 100 za, proti, zdržani, zavrnjen preverjamo. 100 glasujemo. Konec glasovanja. Očitno zavrnjeno. 101 za, proti, zdržani, zavrnjen. 102 podelih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Preverjamo drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 103 za, proti, stržani, zavrnjen. 104 za, proti, stržani, zavrnjen. 105 za, proti, stržani, zavrnjen. Bomo preverili 105. Glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjen. 106 za, proti, zdržani. Preverjamo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 107 za, proti, zdržani, zavrnjen. 108 do 110 za, proti, zdržani. Preverjajmo. Preverjamo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejet. kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Še en kompromis, o, čudež, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, za, proti, vzdržani, sprejet. 125 za, proti, zdržani, sprejet. Preverjamo. Preverjamo 125. Glasujemo. Konc glasovanja. Sprejet. 126 za, proti, zdržani, sprejet. 127 za, proti, zdržani, sprejet. 128 za, proti, zdržani, sprejet. uvodne navedbe. Predlog smembe ena za proti spred, dva za proti zdržani. Glasujemo, preverjamo. Štirje, trije še niso glasovali. Zavrnjen. Tri, karski za, proti, zdržani, spred. Štiri za, proti proti, zdržani, sprejet, pet za, proti, zdržani, zavrnjen, ja. Šest za, proti, zdržani, sprejet, sedem za, proti, zdržani, sprejet, osem za, proti, zdržani, sprejet, devet za, proti, zdržani, sprejet, deset za, proti, zdržani, sprejet, enajst za, proti, zdržani, sprejet, 13 za, proti, zdržani, zavrnjen. In sedaj bomo elektronsko glasovali o dopolnjenem osnutku resolucije. Trije še niste glasovali, še edeni. Zbudite se vendar. Konec glasovanja. Poročilo je zavrnjeno. 34 proti, 25 za. So, We... Torej, hvala lepa. Sedaj pa gremo na šesto točko. Priporočilo svetu komisiji in podpredsednici visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede varstva akademske svobode v zunanjem delovanju EU. Besedo dajem gospodu Predi. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Na samem začetku sem želel povedati, da se naša skupina ne strinja s tem, da bi v poročilo vključili tudi referenco na države članice. Ne gre za poročilo odbora Libe, gre za poročilo o zunanji politiki in se nikakor ne strinjamo z pristopom, kot so ga obrali. To sem želel povedati na samem začetku. Hvala. Okay, thank you, Hvala za to pripombo, gospod Preda. Želi poročevalec kaj dodati? Gospod Kan. Hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Želel bi izraziti pomislek v zvezi z nedopustnostjo zahteve ELS-a. Tisti, ki niste spremljali zadeve, vloženih je bilo kar nekaj predlogov spremem po zvezi z akademsko svobodo v državah članicah, predvsem eh, v zvezi z državo članico, kjer so napadi na medije in eh, svobode akademikov zelo veliki. Jaz želim, da bi s tem se zauzemali za akademsko svobodo po vsem svetu. In to, da sedaj ELS argumentira, da to ni spremljivo, da ni spremljiv predlog spremembe, ki omenja konkretno državico, to ni spremljivo. Zagotoviti moramo doslednost med notranjim, notranjo dimenzijo in zunanjo dimenzijo naših politik. Ta zahteva poročevalca iz ELS-a zame predstavlja korak nazaj pri tem. Hvala, gospod Kan. Želi še kdo drug besedo? Case. Ne. Kolegi, naj pojasnim, zakaj gre. Podana je bila zahteva v zvezi z dopustnostjo predloga spremembe dobil sem eh, elektronsko pošto kolega iz ILS e in dobil sem tudi odgovor Vajida Kana. In kakor veste, je v pristojnosti mm, predsednika odbora, da odloči o dopustnosti predloga spremembe. Jaz sem se o tem posvetoval z sekretarjatom odbora AFET in torej v zvezi s tistimi predlogi sprememb, ki so predmet uradne zahteve. Na konferenci predsednikov odborov smo se dogovorili, da bomo skušali spoštovati pristojnosti um, posamičnih odborov, torej uh, uh presojali smo, ali se predlog uh, spremembe dejansko sklada s pristojnostmi in pa z um, besedilom, uh, o katerem bi naj glasovali. Uh, Eh, torej tukaj gre za um, to, da Evropska unija ne more biti izuzeta iz eh, zahtev in uh, mednarodnih standardov v zvezi z akademsko svobodo. Jaz sem se odločil, da lahko uh, dopustim ta predlog spremembe s tem. S smo se odločili, da bomo zavrnili zahtevo gospoda eh, Bokše iz ILS-a, e torej bomo dopustili predlog spremembe 4. Prav tako smo dopustili tiste predloge sprememb, ki so pozivali k posebnim ukrepom znotraj Evropske unije. Tukaj se eh, osredotočamo na zunanjo dimenzijo akademske svobode. Eh, tisti, odbor, ki je pristojen za zaščito pravic in državljanskih svoboščin znotraj Evropske unije, je pa odbor Libe. Sprejel sem torej takšno odločitev, tisti predlogi sprejem, ki so se nanašali na notranje zadeve v EU, so bili zavrnjeni. Jaz sem se skušal opreti na trdno pravno osnovo in upam, da bodo lahko vsi kolegi sprejeli mojo odločitev. Če ni nobene pripombe več z vaše strani, bomo začeli z glasovanjem. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani bomo to preverili za ogrevanje. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 67, predlog ime gospoda Buhnarja, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69, nedopusten, 70 za, proti, vzdržani, sprejeto, 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Prele smo imbe 72. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 73 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 74 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejeto, 79 za, proti vzdržani, sprejeto, 80 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto, 90 za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko pred osmimi 90 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 91 za, proti, vzdržani. Mislim, da zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti vzdržani sprejeto, 99 za, proti vzdržani sprejeto. Uvodne zjave, 9 za, proti vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 12 za, proti, vzdržani. Mislim, da sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Vote is open. Fail me. And it's been... Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrneno. 29 za, proti vzdržani. Sprejeto 30 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. 30 za, proti vzdržani, sprejeto. 34 za, proti vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Predlog smo imeli 40, tako glasujete. Konec glasovanja. Jasno, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 1, ker mudi za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kako želite, da preverimo prav? Predlog spremembe 4, lahko glasujete closed. Konec glasovanja sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo elektronsko o tako spremenjenem osnutku poročila. Lahko glasujete. En glas še manjka. Konec glasovanja. Sprejeto 56 proti 5. Čestitamo poročevalcu. Sedaj pa naslednja točka, točka 7 sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in kraljevino Maroko o spremembi protokola številka 1 in 4 k euromediteranskemu pridruženemu sporazumu med evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter kraljevino Maroko na drugi strani. Poročevalec je nas podpredsednik gospod Fistisen. Ali želite besedo? Ne. Potem kar glasujemo. Predlog spremembe 1. Za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o tako spremenjenem mnenju elektronsko. Trije še niso glasovali. Sprejeto 44 proti 17. točka osem, ki ima zelo podobno ime. Gre za resolucijo, ki spremlja sporazum. Ojoj. Predoslovimbe ena. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani, sprejeto. Preračunem 34 za, proti vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti vzdržani zavrnjeno, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno, 37 gospod Preda za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Kdo je za predlog, prejme gospoda Prede? Vote is closed. Konec glasovanja. Predlog spremembe gospoda Prede je zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo morali preveriti elektronsko. Lalonde, Vautmans in Weigl lahko glasujete elektronsko. Konec glasovanja. Ja, jasno sprejeto. Gospod Frojente za, proti, vzdržani vzdržani. Bomo to preverili, gre za predlog spremembe 39. Konec glasovanja, zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti vzdržani zavrnjeno, 57 za, proti vzdržani zavrnjeno, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno, 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za, proti vzdržani zavrnjeno, 64 za, proti vzdržani sprejeto bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 66 za, proti, vzdržani, sprejeto, 67 za. Kako želite, da preverimo 66? Dobro, lahko glasujete. Še dva, konec glasovanja, sprejeto. 67 za proti vzdržani zavrnjeno, 68 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. Sedeminsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno, oseminsedemdeset za proti vzdržani bomo to preverili elektronsko. 78 lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 79 za, proti vzdržani je zavrnjeno, 80 za, proti vzdržani je zavrnjeno, 81 za, proti vzdržani je zavrnjeno, 82 za, proti vzdržani je zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani zavrnjeno, 85 za, proti vzdržani zavrnjeno. Uh, glasujemo elektronsko, tako v spremenjenem mnenju. Še dva. Sprejeto, 43 proti 15 čestitamo našemu podpredsedniku. Točko 9 smo predstavili, točka 10 posvetitev ruskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojne in mednarodno sodelovanje na podlagi pogodbe Euratom. Gospod Austrevičius je naš poročevalec. Želite besedo? Ne. Potem lahko glasujemo. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto. 38 je bil umaknjen, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40, o tem glasujemo, za, proti vzdržani zavrnjeno, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 46, Andrej Kjene za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Five, six colleagues still miss šest vas še ni glasovalo, pet, konc glasovanja, jasno sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Urne izjave, ena za, proti, vzdržano, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti vzdržani zavrnjeno, 16 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 5 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 kastaldo za, proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo elektronsko, tako spremenjenem osnutku mnenja. Lahko glasujete. Is... Konec glasovanja. Sprejeto 51 proti 4 in en ustežen glas. Uh, sedaj pa 11 posebne določbe za cilj Evropsko teritorijalno sodelovanje, ki ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanje inštrumente financiranja. Poročevalec je tukaj gospod Kastaldo, ali morda želite besedo? Niga. Torej, ne mora dobiti besede. Tretji odstavek 53. člena pravi, da morajo mnenja obravnavati samo eh, tista področja, za katera je pristojen naš odbor. Ta obseg je treba spoštovati, sploh eh, glede na to, da je to v skladu z eh, pravilom 54, pristojen odbor o tem ne bo glasoval, zato naslednji predlogi sprememb ne bodo dopustni. 68 kot spod Paj, 72 kot Šolc, 78 eh, in pa 107, gospod Tenok. Sedaj pa glasujemo. Let's go. Compromise one in favor. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto, kompromis dve za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 14. staldo za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za proti vzdržani. Sprejeto. 74 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 21 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 75 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 76 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 22 za proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje v svežnju. 77. 77 do 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. V svežnju 23 do 26 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Kolegi, prosim, sredi glasovanja smo. Vote, Če se imate kaj za pogovoriti, prosim, pojdite ven. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 za, proti vzdržani zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto. 85, 86 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, 89 šol za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. 89, tako glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog službe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec zasovanja. Sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 97 za, proti, vzdržani,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 39 za proti vzdržani. Sprejeto. 99 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predo smo imeli 99, lahko glasujete. Konec zasovanja. Zavrnjeno. 100 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, sprejeto, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, sprejeto, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto, 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 je nedopusten, 108 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 109 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 109 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Wow. 110, gospod Pajec spet. Gospod Pajec je zelo dejaven. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 111 za, proti vzdržani, zavrnjeno 112 za, proti vzdržani, zavrnjeno 113 za, proti vzdržani, zavrnjeno 114 za, proti vzdržani, to je sprejeto. 115 za, proti vzdržani, zavrnjeno 116 za, proti vzdržani, zavrnjeno 117 za, proti vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 118 za proti vzdržani, zavrnjeno 42 za proti vzdržani, sprejeto 119 za proti vzdržani, sprejeto 43 za proti vzdržani, sprejeto 120 je brezpredmeten. 121 gospod Tenok za proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa v svežnju. 123, 125, 127 in pa vse do 134 za proti vzdržani zavrnjeno. V svežnju 122 do 132 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. 132. 135 se popravlja predsedujoči. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodne izjave, predlog spremembe 44. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena kastaldo, za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani. Oprostite, brezpredmeten je. Skušal sem dati več prepoznavnosti gospodu Ninu. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. 51 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa lahko glasujemo o predlogu spremembe Picula za, proti vzdržani sprejeto. 4 za, proti vzdržani, sprejeto, 5 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Close. Konec glasovanja, zavrnjeno. 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 56 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 56. Kone zasovanja. Zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 6 za, proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 59 je brezpredmeten, 10 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predstavljam 10. Konec zasovanja. Zavrnjeno. 60 za, proti vzdržani, sprejeto, 61 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 11 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 62 za, proti vzdržani, sprejeto, 63 za, proti vzdržani, sprejeto, 64 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem osnutku mnenja in sicer elektronsko lahko glasujete. Še štirje, konec glasovanja, 47 za, štirje proti. Čestitamo. Sedaj pa točka 12. Sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani. Naš poročevalec je gospod Alois Peterle. Ali poročevalec želi besedo? Izvolite, tako čudovit dan je. Res je krasen dan, dragi predsednik, kolegice in kolegi. Nikoli nismo imeli priložnosti, da bi podprli tako celovit in ambiciozen sporazum o strateškem partnerstvu. Smo ob koncu obdobja, ki je bilo polno izzivov, pogajali smo se o dveh sporazumih Zato bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci za konstruktivno opravljeno delo. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa tudi vele poslaniku Japonske za sodelovanje na tem področju in za izražen interes. Hvala. Hvala lepa, Lujza Peterle. Bi še kdo želel besedo? Če ne, lahko začnemo z glasovanjem. Predlog priporočila glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 47 glasov za, 2 proti. Prehajamo na sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko. 81 predlogov sprememb je bilo vloženih, 14 kompromisnih predlogov. Poročevalec je gospod Petr Le, začenjamo. Kompromis ena, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis dva, za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 25 za, proti vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejet. 31 za, proti vzdržani, sprejet. 32 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejet. 34, gospod Martin za, proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 34. Is... Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 9 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 11 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 12 za proti vzdržani sprejet. 59, gospod Šolc za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62, tu imamo ustni predlog spremembe gospoda Šolca v imenu skupine GUE. Nadomestili bomo besedo deplores z regrets. Dobro, lahko glasujemo. Odlično. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, sprejet. 74 za, proti, vzdržani, bomo preverili, glasujemo elektronsko predlogu 74. Konec glasovanja. Zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 75. Konec glasovanja. Sprejeto. 76 za, proti, vzdržani smo zdržani. Večina kolegov ne sodeluje pri glasovanju, tako da bomo morali glasovati elektronsko. <laughs> Konec glasovanja. Resnično sprejeto. 78. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 80 za, proti, vzdržani, sprejet. Še en z strani Bilderja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Navedve 1 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, dva za proti vzdržani sprejet, tri za proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko predlog tri. Konec glasovanja, zavrnjen. Zdaj pa nas čaka še končno elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. 43 glasov za, 2 proti. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili z glasovanjem. Pet minut hitreje kot načrtovano, tako da si zaslužimo kratek odmor, nadaljujemo ob pol enajstih.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 Ker smo bili danes tako hitri pri glasovanju, malce prehitevamo, kar zadeva časovnico za dnevni red. Vseeno pa bi se zdaj lotili 14. točke na dnevnem redu. Gre za spostavitev instrumenta za predpristopno pomoč IPA 3. Kolegice in kolegi, V naslednjem večletnem finančnem okviru od 2021 do 2027 bomo še naprej financirali ta instrument, ki je namenjen za izvajanje reform v kandidatkah in potencijalnim kandidatkam za članstvo v Evropski uniji. Soporočevalca sta kolega Sala Franka iz ILS e in gospod Fleckenstein iz SD. Kdo bi se oglasil s tem v zvezi, gospod Sala Franka? Izvolite. Gracias, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Soporočevalec je res gospod eh, Fleckenstein, ampak danes zjutraj žal ne more biti z nami. Me je pa prosil, da v imenu obeh predstavim to poročilo kolegicam in kolegom v odboru. 64 predlogov sprememb je bilo vloženih na predlog komisije. Namen tega poročila pa je, da nekoliko izpilimo ta instrument za predpristopno pomoč. Želimo upoštevati namreč tudi pomisleke, ki jih je izrazil parlament v zadnjem obdobju glede finančnih instrumentov Evropske unije. Kar zadeva ta instrument, tu ne gre za to, ali bi imeli en sam instrument ali več instrumentov. Očitno je, da se pri tem instrumentu pojavljajo tudi določeni elementi pogojenosti, no vse zadnje gre za predpristopno pomoč. Sedem poglavi, štiri priloge sestavljajo predlog komisije, s tem bi nadomestili trenutno veljavni instrument za predpristopno pomoč IPA 2. Veljavnost tega se izteče ob koncu letašnjega leta države, kandidatke za članstvo v Evropski uniji, pa tudi potencijalne kandidatke so zajete v predlogu uredbe, na njih se nanaša ta instrument. Trenutno razmišljamo o tem, da bi instrument namenili tudi Islandiji. 14 milijard oziroma 14 milijonov evrov bi naj namenili za to področje, je pa res, da bomo morali slejko prej prilagoditi ta sredstva in sicer takrat, ko bomo govorili tudi o instrumentu za razvojno pomoč. Že od samega začetka skušamo sredstva porazdeliti na enakopraven način, ampak ta koncept je nekoliko nejasen, netočen, zato sva s kolegom Fleckensteinom v 15. členu skušala opredeliti, kaj natanko ta pojem pomeni. Sredstva, ki so predvidena za ta pomemben finančni instrument, so sredstva, s katerimi upravljamo posredno in neposredno. Sklepamo pa, da bomo prešli z, nepos z posrednega na neposreden način upravljanja s temi sredstvi, zlasti ko bo šlo za boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji, ko bo šlo za krepitev civilne družbe in za krepitev medijev. Vsi člani odbora zelo dobro veste, kakšen je ključni cilj IPA 3 želimo podpreti upravičence, zato da bodo lahko izvajali reforme, tako politične, institucionalne, pravosodne, upravne, socialne, gospodarske, vse tiste reforme, ki so potrebne za to, da se spoštujejo evropske vrednote. Želimo si, da bi se vsi upravičenci prilagodili standardom Evropske unije na teh področjih. Predlog uredbe v členu 3 uvaja tudi specifične cilje, ki jih ne bom zdaj natanko predstavljam, saj lahko najdete vse to v uredbi, ki ste jo tudi prejeli, gre pa za klasična načela, demokracijo, pravno državo, krepitev javne administracije, gospodarski in socialni razvoj, čezmejno sodelovanje in ozemljsko sodelovanje. Ta nova uredba pa omenja nov koncept in sicer povečanje prepoznavnosti Evropske unije. Ta finančni instrument naj bi jasno financiral tudi vse komunikacijske ukrepe, s katerimi naj bi naredili to pomoč, ki jo nudi Evropska unija, bolj prepoznavno za vse akterje. To uredbo bomo dopolnili tudi s programskim okvirom oziroma ta finančni instrument bomo dopolnili z ustreznim programskim okvirom, v katerem bomo opredelili tudi, kako naj se dosežejo specifični cilji iz preomenjenega tretjega člena. Do 30. junija nek leta 2025 pa bomo naredili tudi umestni pregled. Gospod predsednik, zelo pomembno je, da natanko spremljamo izvajanje tega instrumenta. Parlament predlaga, da bi s pomočjo delegiranega akta delno ali pa v celoti prekinili financiranje, če določena država ne spoštuje standardov in vrednot Evropske unije oziroma če krši določbe iz sporazumov. Komisija bo skladno s členom 32 uredbe iz sosedske politike in mednarodnim sodelovanjem pripravila tudi umestni pregled. Zelo pomembno je, da okrepimo tako vlogo Evropskega parlamenta kot vlogo službe za zonanje delovanje. Pomembno je, da upoštevamo tudi resolucije, ki jih je Evropski parlament sprejel na teh področjih. Komisija bo parlamentu tudi predstavila vse ustrezne programske dokumente, še preden se bo programski okvir sprejel. Poleg tega bo morala komisija upoštevati tudi vse resolucije, ki jih je Evropski parlament sprejel na tem področju. Poleg tega bo Evropski parlament skupaj s svetom na letni ravni potrjeval dodeljena sredstva. Pomembno je, da se vzamemo jasen pristop tudi v okvir tega instrumenta. Pogosto si potrebe zmenjevati tudi mnenje s tem v zvezi s svetom. Komisija bo v celoti obveščala parlament glede načrtovanja in izvajanja posameznih ukrepov, tudi če bo prišlo do spremembe dodelitve sredstev. Parlament bo na vsakem zasedanju odbora za IPA 3 imel ulogo pazovalca. Želimo si tudi, da bi okrepili funkcijo službe za zunanje delovanje Samo tako bomo lahko zagotovili, da bodo vse institucije lahko spremljale porabo sredstev. Kot sem že prej povedal, pomembno je, da to pomoč, ki jo nudimo, naredimo bolj prepoznavno. V uredbi so jasno zapisani tudi cilji, ki jih skušamo deseči. Pomembno je, da vse akterje, tudi civilno družbo, vključimo v postopke vsa sredstva, ki jih nadziramo neposredno, pa moramo nadzirati na pregleden in jasen način. Gospod predsednik, za zaključek tega uvoda bi rad povedal, da so to načela, ki smo jih uporabili v tem finančnem instrumentu, vendar bi ta načela morali upoštevati tudi v okviru drugih finančnih instrumentov, ki jih imamo trenutno na mizi. Zelo pomembno je, da Evropski parlament deluje na usklajen način tako bo lahko parlament tudi okrepil svojo vlogo v okviru tega pomembnega instrumenta z področja zunanjih odnosov Evropske unije. Zato bi rad kolegicam in kolegom povedal, da smo soporočevalci pripravljeni prisluhniti vašemu mnenju. Z veseljem bomo sprejeli tudi vaše predloge, kako izboljšati ta predlog v imenu. Gospoda Fleckensteina je svojem imenu sem zdaj predstavil ta predlog, zdaj pa bom z veseljem prisluhnil vašim komentarjem. Želimo si, da bi končno besedilo še izboljšali. Hvala. Hvala, gospod Salafranka. Preden nam besedo Kati Piri, ki nadomešča Knuta Fleckensteina, bi rad pozdravil še posebno skupino obiskovalcev v odboru AFET. V mestu Altenberg na severu Nemčije velja stara tradicija, izvolijo Grünkohl Königa, torej kralja prstičnega ohrota. To je najvišja politična funkcija, na katero te lahko izvolijo na severu Nemčije. Ko si enkrat izvoljen na ta položaj, preostala politična karijera sploh nima več smisla. Iz mestnega sveta so danes z nami, celotna delegacija, z nami je tudi predsednik mestnega sveta, ki je sicer član skupine socialistov. Tako, zdaj pa se vračamo nazaj na replikanska vprašanja. Kralj predaja besedo Kati Piri. Uh, Gospod predsednik, kot ste že sami povedali, kolega Knuta Fleckensteina danes ni z nami, ima druge obveznosti, zato me je prosil, da v njegovem imenu podam par pripomb. Uh, Najprej je želel, da se zahvalim soporočevalcu Salafranki za odlično sodelovanje pri tem doseju do sedaj. Kolega je zelo optimističen, da bodo naslednji koraki storjeni s pomočjo enako pragmatičnega sodelovanja. Zdaj pa bom prebrala izjavo gospoda Fleckensteina. Danes razpravljamo o tretji različici IPE. Instrument danes ostaja tako pomemben, kot je bil v preteklosti. IPA je edinstven instrument v škatli z rodem Evropske unije, zato ker ima edinstveno misijo, to pa je, da države, ki jih zadeva širitveni proces, pripravi na eventualen pristop k Evropski uniji. Gre za zonanje političen instrument, ima pa tudi pomembno interno razsežnost za prihodnost zadevnih držav, kajti te bodo tudi članice Evropske unije izkušnje, ki jih pridobijo pri obravnavi skredstev IPA, bodo koristile tudi kasneje, ko bodo države članice in bodo imele opravka z različnimi skladenimi instrumenti Evropske unije. V naslednjem večletnem finančnem okviru želimo zagotoviti dovolj sredstev za IPA-3, gre za obdobje 2021 do 2027, kot Flekenstein bi rad izpostavil pet ključnih točk. Prepoznavnost pomoči Evropske unije v zadevni regiji. V preteklosti smo z obžalovanjem ugotavljali, da v nekaterih državah javnost sploh ne ve, kakšno pomoč prejema strani Evropske unije. To je strateškega pomena za nas, kajti vedno več akterjev je aktivnih v regiji. V Srbiji je to vprašanje še posebej relevantno, kajti večina prebivalcev v Srbiji meni, da je Rusija največji mednarodni donator, čeprav Rusija vlaga veliko manj sredstev, kot jih vlaga Evropska unija. Predlog komisije ne predvideva konkretnih zahtev z vidika prepoznavnosti pri instrumentu IPA. Kar nekaj noskrižnih referenc se nahaja tudi v uredbi NDIC. V svoj predlog smo vključili tudi zahteve glede prepoznavnosti. Mislim, da bi morali prejemniki sredstev, pa tudi Evropska unija sama, storiti več na tem področju. Predvsem mora Evropska delegacija na mestu sama poskrbeti za več prepoznavnosti. Želimo si, da bi se sredstva IPA porazdelila na enakopraven in pravičen način. Evropska sredstva so se več let porazdeljevala predvsem v prestolnicah, namesto da bi se sredstva porazdelila tam, kjer jih najbolj potrebujejo oziroma kjer bi imela največji učinek. Pogosto so se porazdeljevala skladno s političnimi povezavami. Sredstva je treba porazdeliti na nediskriminatoren, verodostojen način, upoštevati je treba tudi potrebe regij. Večje občine in večje etnične skupine običajno poberajo največ sredstev, če bomo vnesli spremembe, bodo sredstva porazdeljena bolj pravično. Tretja točka. Politična pogojenost je bistvenega pomena. Predlog komisije že zdaj povdarja pogojenost v povezavi s sistemom IPA, pri čemer je pomembno tudi to, da se mora podati ocena političnih okoliščin. V predlogu poročila podarjava tudi to, da je treba spoštovati načelo pluralnosti, demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Vključujemo tudi določbo o prekinitvi izvajanja sredstev, kajte če se bodo ta načela kršila, se lahko državo začasno omakne seznamo upravičencev IPE. Ohranjamo tudi vlogo parlamenta v tem procesu, ker smo vključili predlog o delegiranih aktih s tem v zvezi. Želimo si zauzeti pristop, ki temelji na doseganju ciljev, prejemniki sredstev naj bi s pomočjo teh sredstev imeli poenostavljeno pot v Evropsko unijo, poenostaviti je treba tudi koriščenje sredstev. Ovojnico za IPA je treba zagotoviti. Četrta točka, podariti želimo tudi socialno razsežnost širitvene politike. Predlog poročila še dodatno povdarja pomen IPE v tem predpristopnem procesu. Sredstva morajo znatno prispevati k izboljšanju življenjskih pogojev prebivalcev, Izboljšati je treba kohezijo, še posebej pri tistih, ki jih skrbi migracijski tokovi z Balkana zaradi revščine. Glede pravic in dožnosti v Evropskem stebru socialni pravici in socialnih pravicah imamo določene predpise in določbe, ki bodo veljali tudi za te države. In te pogoje morajo izpolniti še preden se pridružijo Evropski uniji. Želimo okrepiti tudi spremljanje in nadzor socialne razsežnosti. Potrebujemo konkretne kazalnike, ki jih bo treba upoštevati tudi v okviru mestnega pregleda. Potem je tu še vprašanje marginaliziranih skupin, vprašanje enakopravnosti med spoloma, tudi v ta namen bi morali namenjati sredstvo. Vloga parlamenta je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti ustrezen političen nadzor in začrtati pravo smer. Tudi poročevalec Lofranka je to omenil uvodoma. Knut Fleckenstein bi imel še nekaj vprašanj za komisijo. V tem predlogu je predvidena tudi velika sprememba v zvezi s tem, kako se program izvaja. Odpravljate dodelitve, ki so vezane na konkretno državo. Komisija je s tem sebi zagotovila dovolj fleksibilnosti, da se ustrezno odziva iz leta v leto. Vključila je tudi pogojenost zlasti v luči tega, da imamo na voljo manj sredstev. Nas zanima, kako bo to delovalo v praksi, kako boste zagotovili ustrezen političen nadzor. Za konec pa bi Knut Fleckenstein rad povedal še to, da si želi še naprej tako učinkovito sodelovati s soporočevalcem Salafranko, z vsemi petimi odbori, ki bodo prispevali mnenje k temu poročilu, ter z vsemi soporočevalci oziroma poročevalci v senci. Želimo si, da bi se parlament o tem doseju pogajal enotno. Hvala. Hvala lepa, Kati Piri, za to izjavo v imenu gospoda Fleckensteina. Hvala tudi gospodu Salafranki za njegovo predstavitev. Zdaj nas čaka razprava. Trije ste se prijavili k besedi do zdaj. Tenok, Zjofko, Deli. Schaffhauser, še kdo? Potem bo besedo dobil še gospod Danielsen strani komisije, kje ste, aha, tam zadaj v dvorani. Morda boste vi že lahko odgovorili na nekatera vprašanja, ki jih je Kati Piri prebrala v imenu gospoda Flekaštajna, če želite. Začnimo pa z Charlesom Tenakom, poročevalcem v senci ZKR. Hvala, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil soporočevalcema, kolegi Flekenštajnu in prijatelju Salafranki. IPA ste ohranili kot ločen instrument izven instrumenta za sosedstvo, razvojno pomoč in mednarodno sodelovanje. Države kandidatke se seveda pogajajo o svoji morebitnem pristopu k Evropski uniji. Na te kandidatke ne bi smeli gledati zgolj kot na del sosedstva ali kot del mednarodne skupnosti. Vesel sem, da bo IPA 3 začel veljati takoj, ko se dogovorimo o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021 do 2027. To poročilo je tesno povezano tudi z splošnimi željami potem, da bi pomoč Evropske unije v vseh teh državah postala bolj prepoznavna. Sam sem stalni poročevalec za Črnogoro, tam vidimo, kakšen pritisk izvaja Rusija, zbuja tudi veliko proti evropskih občuti. Želimo si, da bi bilo delo, ki ga upravlja Evropska unija, bolj prepoznavno. Želim si, da bi brexit, napaka moje države, prispeval k temu, da bo tudi delovanje Evropske unije postalo bolj prepoznavno. Morda bi za vse ljudi na terenu postala ta pot v Evropsko unijo in pomen Evropske unije bolj prepoznavna. Nažalost smo v moji državi v zadnjih štirih desetletjih premalo storili na tem področju, kar se bo izkazalo katastrofalno za mojo državo. Glede pogojenosti. Zagotovo je treba navesti določene pogoje, zagotovo se lahko poslužimo pogojenosti, če je to potrebno. Ne smemo pa spasti na isto pot, kot eh, smo se znašli pri Turčiji. Zagotoviti je treba dolgotrajno članstvo v Evropski uniji za te države. Ne smemo biti pretirano slepi, ko gre za IPA za Turčijo. To vprašanje predvsej deli parlament, politične skupine, pa tudi nacionalne stranke. Moram reči, da je tudi to vprašanje odigralo veliko vlogo pri zagotavljanju podpore vsem tistim, ki so glasovali za Brexit. Tisto, kar želim povedati, je, da ne smemo spregledati pomena konstruktivne nejasnosti v odnosu do Turčije. Glede tematskega financiranja se strinjam, strinjam se s tem, da je treba sredstva porazdeliti na enakopraven način. Kar zadeva sedmi člen, tu je nekaj zadev, o katerih se bomo morali še pogajati v členu piše, da morajo te kandidatke spolniti pogoje, kot so navedeni v pogajanjih, nikakor pa ne formalno, niti formalno ne spodbujamo teh držav, da bi pospešeno spoštovale celoten aki. Pozdravljam tudi določbo o začasni prekinitvi izvajanja sredstev za vse tiste kandidatke, ki kršijo načelo demokracije in človekove pravice. Pozdravljamo predlog komisije. Veseli smo, da sta soporočevalca ta temeljni predlog še nadgradila. Nista čutila potrebe, da bi nekatere elemente bistveno spreminjala. Zelo pomembno pa je, da bo tudi naslednji parlament imel na voljo v rokah več moči za izvajanje demokratičnega nadzora in pregleda. Skupina EKR bo to poročilo podprla. Hvala. You, Charles. Hvala, Charles Tanek. Sedaj dajem besedo gospodu Schaffhauserju. Hvala lepa, gospod predsednik. Drugačne pripombe imam, seveda, mi bomo glasovali proti temu poročilu. Prav tako smo proti predlogom sprememb. Nek, uh... Sem pa vseeno kar malce presenečen kajti številne države omejujejo evropsko politiko na področju skupne varnosti, ampak še vedno uvajamo ista načela, najprej v okviru predpristopa. Mi smo seveda proti širitvi Evropske unije. Evropska unija že zdaj težko deluje. Poleg tega smo proti vsem oblikam pogojevanja. Tudi To pogojevanje se nanaša na skupno varnostno politiko, na področje podnebnih sprememb. Diskurs je tu precej raznolik. Mislim, da podnebne spremembe obstajajo, ali je res človek kriv za podnebne spremembe, ne vem. Potem, kar zadeva mlade, kar zadeva tožilstvo, mi smo proti temu, potem je tu program za migrante preganjanje vojnih zločincev se omenja, čeprav se naša pojmovanja glede tega, kdo je vojni zločinec, razlikujejo. Mislim, da bi se to vrstni ukrepi lahko izkazali kot protiproduktivni za vse tiste, ki preganjajo te vojne zločince. Še enkrat smo pokazali, da Evropska unija ne spoštuje držav, ne spoštuje narodov sledi svoji poklicanosti, da postane imperij, to pa je v nasprotju z narodi, to je tako, kot bi narodom napovedali vojno. In še Turčija, kljub vsem izkušnjam, ki jih imamo s Turčijo, je Turčija še vedno država, ki naj bi nekoč pristopila k Evropski uniji. Enako velja za nekatere države na Zahodnem Balkanu, mi bomo seveda glasovali proti. Hvala. Hvala, gospod. Sedaj pa še zadnja dva govornika v imenu ELS. Gospa Zovko. Hvala, gospod predsednik. To poročilo mislim, da dobro prikazuje potrebne izboljšave v okviru IPE v prihodnosti. Gre za problem prepoznavnosti Evropske unije na Balkanu, v, kar zadeva Evropsko unijo na zadnjih volitvah v Bosni in Hercegovini, smo ugotovili, da je tukaj prišlo do velikih nerazumevanj naše vloge. Turčija jim dobiva sredstva iz IPE, troši pa tudi veliko denarja v Bosni in Hercegovini, da bi povečala tam svoj vpliv. Potem, kar zadeva Rusijo, treba je vedeti, da dva ključna subjekta v Evropski uniji ne odigravata svoje vloge, zato smo upustili neke vrste prazen prostor in s tem ogrozili Bosno in Hercegovino kot tudi Hrvaško, ki ima najdaljšo mejo s to državo. Skrbi me tudi financiranje urada z visoke predstavnice. Ta sredstva bi morali uporabiti, da bi pomagali, kot ste prav ugotovili, izboljšali življenje v majhnih skupnostih, življenje manjšin in različnih etničnih skupin. Čezmejno sodelovanje bi moralo na ta način tudi biti večje, kajti Po drugi svetovni vojni je bil maršalov načrt tisti, ki je zagotovil spravo in mir v Evropi. Bolje je treba upravljati s temi sredstvi, to mora ostati samostojen inštrument, kar mi zagovarjamo, bi pa morali sredstva povišati iz treh na štiri ali pet odstotke, kajti na ta način bo edino mogoče na Balkanu doseči spravo. Hvala. Hvala. Gospa Zovko, Anordeli. Hvala, predsednik. Štiri kratke pripombe imam. Prvič bi želel pri poudariti, da je na podlagi strukturnega in kohezijskega sklada dobro oblikovati tudi inštrument za predpristopno pomoč, ki je namenjen prihodnim članicam EU, na področju izboljšanja javne uprave. Potem drugič, kar zadeva konkretne cilje, ki jih je določila komisija, žal tukaj ne najdem niti besedice o pravicah nacionalnih, eh, narodnostnih in etničnih manjšin in eh, ničesar o tem, kako naj bi pospešovali s temi sredstvi njihovo pravico raznolikost, ko gre za njihove dejavnosti. Mislim, da je to nekaj, kar je pomembno in to izhaja iz kubenhavskih kriterijev. Tretjič, možnost ukinitve oziroma prekinitve finančne pomoči strani Evropske unije. Veliko pravnih aktov v Evropski uniji se nanaša na to. Kriterij vladavine prava je že prisoten. In ne smemo pozabiti, da IPA se ne nanaša na države članice, temveč na kandidatke, ki šele razvijajo svojo demokracijo, svoje institucije, ko se pripravljajo za članstvo v EU, točno z pomočjo teh denarnih sredstev. Torej, bolj jasen okvir moramo določiti s tem v zvezi, sicer bo prišlo do neke politične ocene, ki jo bo potem upravljala komisija. In četrtič, torej na zadnje, vprašanje čezmenih projektov. Prepoznavnost, in to je treba pohvaliti Evropske unije, je sedaj bistveno bolj povdarjena v poročilu, ampak čezmeni projekti v nekaterih regijah so najboljši način, kako eh, prepoznavnost Evropske unije še bolj povdarjati. In eh, kar zadeva delež treh odstotkov, ta se tudi meni zdi premajhen na štiri ali pet odstotkov, bi ga bilo treba povečati. Hvala. Hvala, Ana Deli. Nihče od kolegic in kolegov ne želi spregovoriti, sedaj pa Kristjanju Danielsenu dajem eh, besedo v imenu uh, generalne direkcije. Hvala vaše visočanstvo. Na začetku bi želel pozdraviti to poročilo in čestitati avtorjem ali avtorjema. To poročilo je dobro zastavljeno in opisuje nekatere, nekatera odprta vprašanja, o katerih ste sedaj tudi že spregovorili. Zlasti gre v poročilu uh, za poudarek na strateški pristop. vse mora biti zasnovano na doseženih rezultatih. In mislim, da je to tisto, kar mora biti osnova tega inštrumenta. Morali bomo predvsem upoštevati dosežene rezultate na terenu, ko gre za izpolnjevanje pogojev za držav, držav kandidat pri pridruževanju Evropske unije. Poročilo povdarja tudi različne elemente, kot naprimer socialno-gospodarski razvoj. To je res nekaj, kar bi tudi komisija želela bolj povdariti. Potem področje izobraževanja je seveda tudi pomembno z stališča pristopa v Evropsko unijo. Potem lokalne oblasti in organi so bistvenega pomena. Potem čezmejno sodelovanje civilna družba in tako naprej. To so bistvenega pomena ti elementi poročilo oziroma sam sem prisluhnil vaši pripombi, ko gre za manjšine. V drugi prilogi, naj vas opomnim, so našteta tista področja, na katerih je moč eh, uporabiti sredstva in eno od teh je tudi manjšine. Pomeni, da komisija temu področju namenja veliko pozornosti in seveda tudi prepoznavnosti. Prepoznavnost je nekaj, kar tudi mi menimo, da moramo povečevati omenili ste zaznavo Evropske unije v eni od kandidatk, mi imamo podobne eh, na mnenja, ko gre za stanje v nekaterih drugih državah kandidatkah in res je, da tukaj nismo upravili domače naloge. Tudi EU4 oziroma nekateri ukrepi postajajo bistveno bolj značilni za ta IPA inštrument v prihodnosti. Tri teme so še, o katerih bi bilo treba še kaj reči in ki nas malce skrbijo. Prvič, politika širitve je politika Evropske unije za sebe, per se. In IPA je inštrument, ki naj podpira to politiko, ki naj zadevne države pripravi oziroma pomaga pri pripravah na vključitev. Ampak to je seveda drugačen okvir kot drugi inštrumenti, ki so namenjeni tretjim državam. Zato je komisija v celoti odgovorna za ta inštrument. Tako je bilo in sicer od začetka do konca obstoja tega inštrumenta. To mislim, da je bistvenega pomena. To se odraža tudi v različnih eh, pravnih aktih, tudi v aktu o ustanovitvi službe za zunanje delovanje. Tam je namreč malce drugačno besedilo, kot je sedaj v poročilu. Druga stvar, ki bi omenil, so delegirani akti in njihova uporaba. Ne bom se tukaj spuščal v podrobnosti, kajti mislim, da je to ponavljajoča se tema ko gre za naše predloge. Stališče komisije je znano, ampak to je povezano z nečem, kar je bistvenega pomena. To je upravljanje. In o tem se je še treba nekaj pogovoriti. Parlament in to poročilo povdarjata očitno, da je treba upravljanje z temi sredstvi izboljšati in seveda je tukaj tudi vloga parlamenta pomembna. V pogajanjih bo to verjetno tudi pomembna točka na dnevnem redu. Se stališče komisije lahko rečem, da vidimo potrebo okrepiti dialog o politikah in vključujoče partnerstvo s parlamentom. In končno, eh, klauzula o začasni prekinitvi izplačevanja sredstev. Poznam vse argumente, zakaj naj bi ta prekinitev ali ukinitev začasna okenitev eh, sredstev bila koristna. No, v posameznih inštrumentih imamo to tudi predvideno, ampak pomembno je naslednje. Moramo biti sposobni odzvati se na tisto, kaj se dogaja na terenu in menimo, da to že danes lahko počnemo. Ko gre za IPA Turčija, se mi zdi, da je to dober primer takšnega pristopa. Torej, predsednik, to so v tej fazi naši komentarji, se pa veselimo nadaljnega dialoga v zvezi s tem inštrumentom in tudi pogajan. Hvala, gospod Danielsen. Kolegice, kolegi, imate kakšno vprašanje, kakšne pripombe še? Če ne, vprašanje bi so poročevalca želela zaključiti gospod Sala Franka. Hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem kolegom za prispevke k razpravi o, Evropi, o inštrumentu za predpristopno pomoč. Besed... V besedilu uredbe razpravljamo in želel sem odgovoriti kolegicam v zvezi z pomočjo manjšin. To je že upoštevano v drugem odstavku točki A, kjer je zapisano, da je eden izmed glavnih kriterijev za uporabo sredstev iz tega inštrumenta eh, ravno eh, pomoč manjšinam. V členu 3 so omenjeni čezmejni projekti. Tudi temu daje inštrument prednostno nalogo. Eh, seveda bova z gospodom Fleckensteinom razmislila, ali je možno to besedilo okrepiti, eh, v zvezi s tem besedilo okrepiti. In pa pripombe gospoda Danielsona. Jasno je, da komisija igra pomembno ulogo pri upravljanju tega inštrumenta. Želimo pa preučiti tudi to, kako bi lahko vključili SZD v to vajo. Delegirani akti pomenijo, da bo tudi parlament v prihodnjo dobil bolj učinkovito, bolj aktivno vlogo um, in vse institucije bodo morale to upoštevati. Uh, parlament bo treba upoštevati bolj kot v preteklosti. Uh, V tem smislu smo pripravljeni nadaljevati z konstruktivnim dialogom z drugimi institucijami, zato da bo instrument lahko ohranil eh, svoje bistvene cilje in da bo tudi naša institucija imela večjo besedo pri upravljanju tega instrumenta. Eh, no, do končne razprave in glasovanja smo na razpolago za razpravo z poročevalci v senci. Razmislili bomo o tem, kako bi lahko um, izboljšali ta osnutek. Eh, in eh, želel bi se še zahvaliti gospodu Flekensteinu za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Pripričan sem, da bova nadaljevala z delom v tako konstruktivnem vzdušju, eh, dokler ne bomo prišli do končnega poročila. Hvala. Hvala, gospod Salafranka. Kati Piri, bi želeli še kaj dodati? Ne? Dobro. S tem smo končali prvo obravnavo tega osnutka poročila. Glasovanje v AFET-u bo 4. februarja 2019. Torej še kar nekaj časa imamo na voljo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 27. november 2018 11, ob 11. uri. 15 minut pred načrtom prihajamo na 15. točko. Gre za poročilo eh, o poročilu komisije v Turčiji za leto 2018. Poročevalka je naša kolegica Kati Piri. Sam nimam kaj dosti dodati, zato ker dajem besedo poročevalki. Izvolite. Hvala. Še enkrat, gospod predsednik. Kolegice, kolegi. Morda bi pregledali na hitro, kaj so naslovi tega osnutka poročila komisije. Za tiste, ki ga še niste uspeli prebrati. Poročilo najprej opisuje sedanji položaj in se kon bolj konkretno osredotoča na to, kar se je v parlamentu nam zdelo, tisto, kar je najbolj pomembno, vse, kar pade v eh, poglavje 24. Pozdravljamo odločitev, da se ukine Eh, vojno stanje, to smo večkrat povdarjali in istočasno obžalujemo sprejem novih zakonodajnih aktov, ki omogočajo ponovno zlorabo pristojnosti eh, predsedniku, ko gre za razglasitev eh, vojnega stanja. 150 tisoč ljudi je bilo priprtih in zaprtih po tako imenovanem državnem udaru in še več kot 50 tisoč jih je danes v zaporih. Od, vo, od sprejetja odločitve za vojno stanje je več kot 130 ljudi bilo odpuščenih. Gre za sodnike, učitelje, zdravnike in tako naprej. In to odpuščanje je imelo zelo negativni vpliv tako na te posameznike, kot tudi njihove družine, tudi finančni vpliv. Na ta način so dobili uh, trajno socialno in poklicno stigmo. Obsojamo tudi vse večji nadzor in politično umešavanje v delovanje sodstva, v delovanje tožilcev in sodnikov. Izražamo zaskrbljenost zaradi ne eh, sorazmernih ukrepov, ko gre za krnjenje eh, svobode medijev in izražanje mnenj. Tudi celotna družba ne deluje več, zlasti organizacije civilne družbe so eh, pod velikim pritiskom. Prejšnji teden so zaprli 30 profesorjev. V poročilu opozarjamo tudi vsega, na situacijo v jugovzhodnem delu Turčije. Obstajajo tukaj resne uh, trditve, da prihaja do zlorabe človekovih pravic. Veliko županov in podžupanov je bilo ali odpuščenih ali pa so jih eh, zaprli. Na mesto njih so na nastavili njihove tako imenovane skrbnike in lokalne volitve marca naslednje leto v Turčiji bi morale biti priložnost ponovne vzpostavitve demokracije tudi na jugovzhodnem delu Turčije. Naši kolegi, člani parlamenta, dva iz CHP-ja in več eh, članov druge sesterske stranke v Turčiji so bili priprti. Evropsko sodišče v zvezi z eno od eh, naših kolegic iz Turčije ugotovilo včeraj, da je treba takoj začeti z predsodnim postopkom in Turčija je članica sveta Evrope, zato mora spoštovati to odločbo sodišča. Še nekaj. Morda je nenavadno, da v poročilu omenjamo posameznike, če je 50 tisoč ljudi v zaporih, ampak ena oseba, ki smo se z njo tudi večkrat srečali, je Osman Kavala. On je vodja ene od organizacij civilne družbe, ki se imenuje Most in ki je več kot eno leto že v zaporu, ne da bi ga uradno, formalno obtožili. Potem naš parlament. Lani je Beneška komisija ocenila, ustavnost eh, amantmajev, ko gre za spremembe predsedniškega sistema. Beneška komisija ugotavlja, da novi sistem nima vseh zavor in nadzora ugrajen v sebe, pa tudi ne ločuje tri veje oblasti. Naš parlament je to obsodil. Vse, kar se nanaša na uh, sodstvo, na uh, pravosodje in svobodo medijev, je seveda sedaj ogroženo. Gre pa tudi za nov ustavni zakon, ki ne upošteva nobenih ocen Beneške komisije, pa tudi ne pomislekov Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Ne moremo drugače zaključiti, kot da zahtevamo formalno prekinitev eh, pristopnih pogajanj z Turčijo. Če to zahtevamo, polno prekinitev pogajanj, je to seveda povezano tudi s sredstvi iz inštrumenta IPA. Ampak lansko leto smo povdarjali, da bi želeli vsa sredstva v okviru IPA 2 in IPA 3 eh, zbrati v posebni ovojnici, ki jo bo upravljala Evropska unija, ki pa bo zagotavljala sredstva samo eh, organizacijam civilne družbe, potem eh, novinarjem, študentom in tako naprej. V osnutek sem tudi zapisala naslednje. Žal mi je, da ta parlament že deset let zahteva začetek pogajanj o 24. in 25. poglavju. Ampak zaradi stalne blokade v svetu tega sploh nikoli ni bilo moč začeti izvajati. Kje smo torej, predsednik? Mi v Evropi bi imeli vsi koristi, če bi bila Turčija gospodarsko in politično stabilna. Kateri so še inštrumenti, ki so nam na voljo potem? Ki so nam torej na voljo? V poročilu pravim, da bi morali pustiti odprta vrata za modernizacijo in posodobitev carinske unije. To bi pomenilo seveda konkretne zaveze se strani Turčije, ko gre za demokratske eh, reforme, ampak tudi, ko gre za celo vrsto drugih eh, pravic, eh, pravice na področju delovne zakonodaje so tukaj omenjene. Delo na izgradnji novega carigrajskega letališča je povzročilo 38 smrti delavcev in demonstranti, ki so opozarjali na to v Carigradu, so se znašli v zaporu. Zahtevamo tudi, da Turčija takoj 72 meril upošteva. Če jih bo upoštevala, potem mora seveda nam dati, se odpira kredibilna možnost, da bodo turški državljani dobili naše vizume. Ko gre za proces liberalizacije izdajanja vizumov, če bi tega lahko sprožili, potem bi tudi turškim državljanom pokazali, da jih Evropska unija ne izolira. Potem, kar zadeva migracije, Turčija mora svoje obljube, pa seveda tudi mi, Eh, izpolniti. In v tem poročilu opisujem tudi vprašanje Cipra, ki vem, da je pri srcu in da žuli mnoge kolegice in kolege v parlamentu. Stališča, ki smo jih v preteklosti, v štirih letih sprejeli, sem tukaj ponovila. Vprašali boste, zakaj to in to ni v poročilu. Verjetno zato, ker je pač neka Eh, meja števila črk, ki jih lahko poročevalec uporablja. 11. december je rok za vločitev predlogov sprememb. Upam, da tako kot lani bomo tudi letos iz Evropskega parlamenta poslali odločilne signale v svet. Evropske volitve mm, od to od nas še bolj zahtevajo kot kdajkoli. In v predlogih spremem prosim, da ne poskušate okrasko obečati, obešati na božično drevesce, temveč da ste konkretni. Se pa uh, veselim peto leto pripravljanja teh poročil sodelovanja s kolegicami in kolegi. Hvala. Hvala, Kati Piri. Na seznamu imam veliko kolegic in kolegov, ki želijo govoriti. Turčija vedno spodbudi veliko zanimanja. Najprej bom dal za štiri minute besedo vsakemu od poročevalcev v senci, potem pa bomo videli, kako bomo ostali s časom. Renate Zomer v imenu ELS je prva na vrsti. Hvala, predsednik. Ne vem, zakaj me je pogledala Kati Piri, ko je govorila o okraskih na božičnem drevesu. No, jaz nimam namena biti takšna. Poskušati moramo, kot smo se dogovorili, imeti relativno kratko poročilo, omeniti v njem bistvene stvari in nekaj stvari bom tudi sama v predlogih sprememb poskušala dodelati. Vsi vemo, kako se je situacija v Turčiji razvijala od zadnjega letnega poročila o Turčiji julija lansko leto in prav je, da ponovno izrazimo svoje mnenje o tej situaciji. Zadnja resolucija v tem parlamentu je bila temu posvečena. V svojem predlogu poročila je Kati Piri že upoštevala celo vrsto zadev iz te rezolucije, ponekod bi bilo morda še treba bolj jasno zapisati bezilo, besedilo. Pravna država, svoboda mnenja in podobno, tudi svoboda izražanja verskega prepričanja je nekaj, kar bi lahko omenili. Pozdravljam to, da je Kati Piri še enkrat opisala, da je, da zahtevamo, da se formalno zaključijo pogajanja o pristopu Turčije v Evropsko unijo. Komisar Han je imel intervju z neko, nekim nemškim časopisom, kjer je obljubil, da se bodo formalno končala ta pogajanja o pristopu Turčije v EU. Mi kot parlament moramo to še naprej zahtevati. Na nekaterih mestih pa se mi zdi, da nekaj zadev manjka, ki smo jih imeli že v prejšnjih poročilih. Naprimer, Cipr, tukaj je 19. odstavek bistveno manjši eh, oziroma bistveno milejši, kot eh, so bile naše zahteve v zadnjem eh, poročilu. Protokoli iz Ankare bi morali v samem v samih členih eh, omeniti, ne pa samo v uvodnih izjavah. Potem o vlogi Turčije, ko gre za Cipr, potem nekatere agresivni ukrepi Turčije, ko gre za izključno gospodarsko območje na Cipru, je treba omeniti. Kot sem rekla, pripričana sem, da bo s tem v zvezi treba vložiti veliko predlogov sprememb. Potem tukaj niso precizno določeni problemi Turčije z um, obmenimi državami, recimo kazus beli z Grčijo, potem Romunijo, normalizacija odnosov iz leta, torej ta protokol iz leta 2009 Turčija še ni ratificirala, tudi ko gre za sosedo Ar Armenijo je treba stvari bolj natančno določiti. Potem svoboda izražanja verskega prepričanja, situacija aramejcev je tukaj še vedno zelo pereča. Aramejci, aramejci, ki so iskali zatočišče v različnih eh, verskih objektih, ki so jim jih turške oblasti prisilno oduzele. Gre za to, da če lastniki določenih zemljišč ali stavb želijo z sodbo pridobiti svojo lastnino nazaj, je postopek zelo zapleten, zelo drag. In če tega ne morejo narediti, potem država enostavno zaseže takšne, eh, takšne nepremičnine. Recimo, če kakšen samostan ne more tega sam financirati, potem ga. Eh, turške oblasti zasežejo. Gre za neke vrste etnično čiščenje, ki ga je treba omeniti. Potem ugrabitev turških eh, učiteljev strani tretjih držav, Kosovo, Moldavija in še nekaj zelo resno, kati neposrečeno se mi zdi, to, da začnemo prvi odstavek z besedicami pozdravlja. Res je, pozdravljamo to, da je uh, vojno, uh, torej stanje bilo preklicano, ampak mislim, da začeti to poročilo z besedico pozdravlja mm, je nekoliko neposrečeno. Obstaja še cela vrsta drugih odstavkov, v katerih bi kaj spremenili recimo 23 in 24 poglavje in začetek pogajanj o njih, tega jaz ne bi več omenjala, ampak o tem se moramo še dogovoriti. Imam že dobre zamisli za nekatere pomembne um, predloge sprememb. Vem, da je čas in prostor omejen, ampak veselim se dobrega sodelovanja. Hvala. Dank,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 kam pluje ta država pod Erdoganom? Kaj je z značaji tega režima, kaj je z simptomi? Pravzaprav ni dovolj, da odpravljamo simptome, moramo se posvetiti samemu izvoru značilnosti tega režima. Zdi se, da. da Erdogan deluje proti muslimanski bratovščini, tudi v primeru Kašogi je omenjal arabske upornike, ampak kaj želi povedati s tem? Pa tudi odnosi z sosednjimi državami. kakšna je vloga Izraela. V Turčiji je tudi veliko eh, antisemitičnih občutkov. Pa tudi tisti, tisti dobri prebivalci, ki si želi lajično državo. Kaj pravzaprav želi eh, Erdogan? želi nekakšno islamsko republiko po zgledu Irana ali kaj. Skratka, vsi ti vediki vplivajo na naše odnose z Turčijo. Hvala, da ste prisluhnili mojim pripombam. Hvala lepa, gospod Bilder. Sedaj pa naslednja kolegica iz. Uh, nizozemske, to je Mariče Šake iz skupine Alde. Hvala lepa. Ne bom predolga, mislim, da je Kati Pirjo pravila odlično delo. Eh, zastavila je pravi ton. Evropski parlament mora biti načelen in jasen, ko gre za odnose s Turčijo. Žalostna sem, da smo edina institucija, ki je tukaj načelna. Vesela sem, da je Kati Piri postavila pravno državo na prvo mesto, ne glede na to, ali gre za primere posameznikov. Na nazadnje govorimo o ljudeh, ki so zaprti, kot recimo Osman Kavala. Uh, Pravilno pa je tudi spregovorila o osnovnih problemih erozije pravne države, ločevanja vej oblasti in pa drugih demokratičnih principov. Uh, Pomembno je, da povdarimo pomen pravne države, razmere manjšin, torej eh, skupine LGBT, žensk, deklic in tako naprej. Prav je, da je Kati Piri povdarila pomen pravne države. Tukaj moramo biti dosledni. Razumem, da moramo pustiti odprta vrata za možnost, eh, okre, možnost krepitve carinske unije, hkrati pa ne moremo. dopustiti ta mm, možnost pristopnega postopka preprosto mm, nadomestimo z nekakšnimi drugimi transakcijami. Tukaj seveda imamo v mislih tudi dogovor o migrantih in beguncih. Mm, treba je najti rešitev za te ljudi, kaj ti gre za veliko število in ti ljudje so soočeni z velikimi izzivi. Poskrbeti moramo za to, da bodo dobro obravnavani in da ne bo eh, kršito človekovih prvic, kot so delo otrok, eh, spolno izkoriščenje in tako naprej. Omenila bi še nedavni obisk odbora za, pododbora za človekove pravice. Jaz sem vodila to delegacijo, sestali smo se z tremi ministri, torej Na visoki ravni so potekala ta srečanja. Vsi so potrdili, da turška vlada želi izboljšati svoje odnose z Evropsko unijo. Mi smo bili vse, vse skozi jasni. Uh, Rekli smo, da nas bodo dejanja bolj kot besede prepričale v konstruktivni odnos eh, turške vlade. Treba je ponovno izgraditi zaupanje. Zato pa potrebujemo dostop do posameznikov. Eh, v vladi tudi poročevalka mora imeti ta dostop in upam, da ne bomo več slišali izjav, če so naša poročila brezpredmetna. To ne bo prispevalo k krepitvi zaupanja ali pa izgradnje konstruktivnega odnosa. Ehm, če želi tuška vlada konstruktivni odnos z nami, mora spremeniti svoj ton. Hvala lepa, Mariče Šake. Gospa Valera v imenu zelenih. Štiri minute. Eventualite se ne bo poljubljena. E, Hvala, malo bom počakala, da si nataknete slušalke, govorila bom namreč švedsko. Govorimo o poročilu o Turčiji za leto 2017. Pravzaprav obžalujem, da je trajalo toliko časa, da smo pripravili naše lastno poročilo. Verjetno so za to obstajali dobri vzroki, ampak Pred vrati je že leto 2016 in potem bomo morali spet pripravljati nova poročila. E, torej, ne želim na nikogar kazati s prstom, ampak obžalujem, da je poročilo prišlo tako pozno. E, preiskava Afrin se sploh še ni začela leta 2017. Eh, ne moremo govoriti samo o tem, kaj se je zgodilo leta 2017, upoštevati je treba tudi razvoj dogodkov v letu 2018. Po leti sem bila v Trbakiju in pa v Ankari. Želela sem spremljati sodni postopek, ki je prizadel nekatere kolege iz uh, skupine zelenih. Dobro je, da je prišlo toliko oseb iz tretjih držav, iz tujine, zato da bi spremljali ta sodni postopek, da bi o tem poročali tudi v medijih. Dve osebi bili, sta bili ob tem aretirani, ampak so ju spet izpustili. Januarja se bo začel nov sodni postopek in videli bomo, kaj se bo zgodilo takrat. Pomembno je spremljati dogodke v Turčiji. In dobro je, da smo v Turčijo poslali tudi skupno delegacijo pravzaprav pa bi morali še, obiskat, še okrepiti našo prisotnost. Kar se pa tiče obiska Tarbakija. Tam smo preučili razmere, ki so posledice konflikta. Eh, men det är inte bara det som förstördes under konflikten. Ja, tam eh, želijo sedaj zgraditi tudi nakupovalni center. Pa tudi v številnih drugih območjih želijo graditi in to je katastrofa, kajti ob tem bi lahko uničili pomembno kulturno dediščino. To kulturno dediščino je treba zaščititi. Imam pa še eno vprašanje. Omenili smo tudi eh, gospoda Dimitrisa. Eh, no in pa še formalni pogoj za nadaljevanje predpristupnih pogajanj s Turčijo. Kako je to združljivo s tem, da imamo še vedno eh, predvidena sredstva za predpristopno pomoč za Turčijo? Ali je mm, to, ali ni to nekoliko protislovno, da imamo še vedno predvidena sredstva IPA za Turčijo? In pa še krepitev carinske unije, to je omenila tudi gospa Šake. carinske unije ne smemo posodabljati, vse dokler Turčija ne bo ponudila konkretnih eh, dokazov za to, da gre v smer demokratičnega razvoja. Določeni kriteriji morajo biti izpolneni. Eh, jaz eh, ne bi toliko verjela Erdoganovim besedam, želim si konkretnih dokazov. Thank you, Ms. Valero. Hvala, gospa Valero. V imenu GUE NGL dajem besedo gospodu Hači Džorčisu. Hvala lepa. Res je, da je v zadnjih nekaj letih Turčija pokazala dobro voljo v odnosu z Evropsko unijo, vsaj v besedah. No, ampak ostalo je pri besedah. Kaj ti za dejanji. Turčija še vedno ni sprejela evropskih vrednot, tudi ni poskrbela za proces demokratizacije v državi. Sam bi želel podariti nekaj zelo pomembnega in sicer gre za carinsko unijo za Turčijo. Turčija sanja o nadgradnji carinske unije z Evropsko unijo. Istočasno pa mi pravimo, da ne morejo vstopati v Evropsko unijo. Morda upajo, da bo ta carinska unija nadomestilo za dejansko članstvo. No, um, mi se že dolgo pogajamo o pristopu Turčije, ampak do tega pristopa lahko pride samo, če bo zagotovljen proces demokratizacije za nas na Cipru, pa je vse skupaj odvisno tudi od rešitve ciprskega vprašanja. Uh, tukaj se zdi, da napredka ni. Dejansko so možnosti za rešitev ciprskega vprašanja vedno manjše. Zdi se, da ta možnost čisto izginja zaradi dejanj Erdogana in zaradi pritiska z njegove strani. Tudi, če prisluhnemo komentarjem gospoda Trumpa. Ne vem, eh, kaj naj sploh še naredimo, zato da bi Turčijo prepričali v to naj poskrbi za eh, večjo stopnjo demokracije. Trenutno nimamo ne pogojev, ne politične volje in pravzaprav sploh ne moremo izvajati pritiska na Turčijo v tem trenutku. Hvala lepa, sedaj pa gospod Schaffhauser iz ENF. Merci, Hvala lepa, predsednik. Če Turčija ne bi bila članica NATO, se mi sploh ne bi nikoli pogovarjali o predpristopu. Ta država je vstopila v evropsko kulturo in civilizacijo preko nasilnega vstopa. Nikoli ni bila ta država del evropske kulture in civilizacije mes collègues viennent à la réalité. Danes so se moji kolegi začeli zavedati realnosti. Mi pa smo s to realnostjo seznanjeni že od samega začetka in z velikim veseljem zdaj slišim, da bomo zaključili z predpristopom. Ampak bodimo vendarle malce bolj odločni. Dejansko bi morali naložiti pogoje, ki se nanašajo na carine na meji s to državo. Kaj ti ne moremo sprejeti načina, kako ta država ureja zadeve na notranji ravni, kar je morda v njeni pristojnosti, niti ne moremo pozabiti, kako ravna v svojih zunanje političnih odnosih. Poglejte si, kaj se dogaja na Cipru. Za Erdogana smo menili, da je krščanski demokrat, ampak saj vidite, da je pravzaprav. Prav usmerjen v to, da bi v Evropi izvedel islamizacijo. Poslušajte vse tiste, ki govorijo o tem v Strasburu, v Lilju in drugod. Turčija vodi vojno proti Evropi. V vojni smo s Turčijo. Vi pa Turčiji ponujate sporazum, s katerim nas bo zatrla. Ne samo, da bi morali prenehati s tem predpristopnim postopkom, enkrat za vselej bi morali reči, da imamo pred seboj sovražnika, ker imamo pred seboj sovražnika. Biti moramo odločni in strogi. Pozdravljam ta napredek, to je nekaj pozitivnega, vseeno pa se mi zdi, da se ne bi smeli umešavati v notranje zadeve Turčije. Poglejmo si, kako Turčija ravna z nami, kako izsiljuje, ko gre za migrante kako Turčija svojo diasporo uporablja v politične namene. Islamizacija, ki jo izvaja ta predsednik, ki je podpiral islamiste, projekt muslimanske bratovščine. Vse to je treba dati na mizo, da bomo končno spregledali. Komisija pa svojo službo za zonanje delovanje še enkrat dokazuje, kako nesposobna je in da spoh ne razume, kaj se trenutno dogaja. Hvala. Okay, thank you, Mr. Schaffhauser. Hvala, gospod ha Schaffhauser. Sedaj pa gospod Epitideus. So, kire, Hvala lepa. Ja, slišali smo veliko poročil o tem, kaj se dogaja v Turčiji, kaj bi morala narediti Turčija, zato da bi se pridružila Evropski uniji. Ampak k čemu je to privedlo? Evropska unija se vprašanja Turčije loteva z veliko mero hinavščine. Razumemo, da Turčija krši človekove pravice, da uporablja nasilje. tudi proti državljanom eh, drugih držav. Turčija torej ni demokracija, ampak kljub temu eh, dajemo sredstva tej državi. In za vsako ceno ustrajamo pri pristopnih eh, pogajanjih, čeprav to ni evropska država. Kar se tiče ostalega, pa razpravljamo recimo o carinski uniji, o liberalizaciji vizumskega režima. Predvsem pa želimo Turčiji dajati finančna sredstva. In to pod pretvezo demokracije. Eh, razumem to grožnjo odpovedi pogajanj, eh, pravzaprav bi morali eh, zagroziti Turčiji z tem. To je bistvenega pomena. Hvala lepa, gospod Epitideos. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku delegacije za odnose med Evropsko unijo in Turčijo, gospodu Kirkosu.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 proti Turčiji zaradi njenega ravnanja po udaru niso dovolj eh, in eh, so prišli prepozno. Skrinjam se z nekaterimi izjavami v poročilu. Evropska unija skuša vplivati na odnose s Turčijo tudi skozi predpristopna pogajanja, če bi ta sedaj odpovedali. Uh, bi to pomenilo, da več ne bi imeli nekega učinkovitega orodja. To je še vedno pomembno orodje. Če odpovemo pogajanja, potem pošljemo sporočilo turškim, eh, Turčiji, da Evropska unija ne želi imeti odnosa z njo. Tukaj govorim recimo o pogajanjih eh, o carinski ureditvi, o carinski uniji. Turški civilni družbi je treba poslati jasno sporočilo. Da je za nas proces demokratizacije izredno pomemben. smemo prekiniti vseh povezav, vse vlade, tudi Grška in Ciprska sta proti odpovedi predpristopnih pogajanj, tudi nevladne organizacije temu nasprotujejo, potem je tukaj tudi civilna družba, novinari. Vsi se želijo še naprej pogovarjati, pogajati vsi, vse odeležene strani pravijo, ne smemo odpovedati pogajanj. Se bi bile potem razmere še slabše. To moramo upoštevati, treba je to na trezen način oceniti in razmisliti moramo o tem, kakšne naj bodo naše zaveze v odnosu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 No, in kljub temu, da smo začeli 20 minut prej, sedaj že zamujamo. Vsi boste dobili samo dve minuti in strok bom. Začnemo pri gospodu Kukanu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel pohvaliti Kati Piri, zelo je zavezana odnosom med EU in Turčijo. Zahvaljujem se ji za realistično poročilo. Verjetno ni bilo enostavno pripraviti to poročilo, glede na okoliščine v Turčiji. No, ampak glede na širšo geopolitično situacijo bi rekel naslednje. Obžalujem to, da je zadnje poročilo dejansko poročilo o nenapredku. Uh, opisujemo razmere v Turčiji, kar se tiče pravne države in temeljne svoboščine. 4, 5, 6, 7 in 14 eh, izražajo močna stališča v zvezi z uh, sodstvom in pa temeljnimi svoboščinami v Turčiji. No, ampak eh, Evropski parlament vedno mora najti način, kako komunicirati z našimi parlamentarnimi partnerji v Turčiji. Zato lahko upra, uporabimo uradne kanale, lahko pa tudi politiki ohranjamo stike z eh, pripadniki različnih strank. In treba je ohraniti predvsem stike s tisto stranjo, ki želi ohranjati Eh, duh evropskih urednot. Na številnih področjih je sodelovanje še vedno možno, recimo podnebne spremembe, varnost, um, energija, no, ampak to je možno samo, če bo šla Ankara v pravo smer. Eden izmed pozitivnih signalov bi lahko bil izvajanje priporočil eh, Beneške komisije o spremembi ustave. Hvala. Hvala lepa. V imenu SD dobi besedo gospod Boštinaro. Hvala lepa. Najprej bi čestital Kati Piri za odlično delo. Poročilo temelji na dejstvih, je natančno in uh, zato si zasluži naše pohvale. Sedaj pa na kratko. Jaz bom vzel resno vse, kar je v poročilu. Poročilo je uravnoteženo. Resno bom vzel tudi pripombe kolega Kirkosa. Kajti vprašanje je, kaj mora biti naslednji korak, kakšno sporočilo bi moral ta parlament predati naslednje sestavi parlamenta. Tukaj bi izpostavil dve točki. Prvič, bistvenega pomena je ohraniti eh, kar največ eh, kanalov odprtih za dialog in sodelovanje za Turčijo. Eh, tako lahko po eni strani moderniziramo carinsko unijo, razmislimo lahko o možnosti posodabljanja te unije. Če se tega ne bomo lotili sedaj, bomo izgubili še dve leti, Naslednji parlament bo potem lahko šele leta 2022 začel razmišljati o tem, ali je tu moč kaj narediti. In pa drugič, treba ukrepiti sodelovanje na področju migracij, boja proti terorizmu in varnosti iz pragmatičnih vzrokov. Tukaj nas ne smejo voditi čustva. Obe strani potrebujeta druga drugo. In še zadnja pripomba, gospod predsedujoči. Tukaj se ne smemo zapletati v nekakšne nacionalne politične agende eh, in vzeti za, to, eh, za talec celotno evropsko politiko. To bi nam škodilo. Hvala lepa, gospa Teoharus za EKR. Hvala. Najprej bi želela povedati odboru, da v skladu z informacijami, ki jih imamo, da naj bi Turčija nasprotovala odločitvam Interpola. Jaz upam, da lahko računam na obisk Evropskega parlamenta na Cipru. No, ampak eh, sicer pa se Turčija obnaša nedemokratično, ne samo do Cipra, ampak tudi do lastnih prebivalcev. Se veste, v kakšnih pogojih živi turško prebivalstvo. Gospod Kirtos pravi, da bi zamrznitev pogajanj bila izdaja turškega ljudstva. Pa kaj pa se dogaja z evropskim prebivalstvom in pa z ciprčani, ki že leta in leta trpijo zaradi turške okupacije Cipra? Turčija je okupirala tudi določene dele Iraka in tam uh, želi poturčiti prebivalstvo. To je pravzaprav osnovni element njene politike v vseh uh, regijah, kjer se znajde. No, kar se pa tiče problema Cipra, dolgo smo rekli, da to ni v pristojnosti Evropskega parlamenta. Uh, No, ampak parlament bi moral uporabiti svoj vpliv za to, da bi odpravili apartheid na Cipru. Ta ni v skladu z načeli Evropske unije. Eh, in tudi to je eden izmed korakov, kako poturčiti Cipr. Treba je razmišljati o načeljih Evropske unije, treba je spoštovati pogodbe, tudi v primeru Cipra in Turčija bi morala spoštovati vse naše ukrepe. Turška vlada bi morala končno uh, spoštovati uh, proces združevanja Cipra. Hvala lepa za pa gospod Ali. Hvala lepa. Najprej bi želel čestitati poročevalki za odlično poročilo, dobro opisuje dogodke v zadnjem času v Turčiji. Nekaj besed o migracijski krizi. Poročilo Piri pravilno opozarja na to, da Turčija igra pomembno ulogo pri upravljanju migracijske krize. Turki so pokazali tukaj veliko gospo, gostoljubnost, eh, dali so dom 3 milijonom sircev. No, uh, sam predstavljam obmejno državo, Bolgarija tudi soseda Turčije. No, in mi imamo informacije o tem, da prihaja do napetosti med lokalnim prebivalstvom in begunci, ker je uh, se tja naselilo skoraj 4 milijona ljudi. Naši um, eh, partneri morajo uh, to situacijo stabilizirati. Trgovinska politika. Turčija je šesta najpomembnejša trgovinska partnerica. Evropska unija je um, glavni investitor v Turčijo in Turčija predstavlja za naš pomemben trg. Tako je pravilno gotovila tudi gospa Piri. Turčija je napredno tržno gospodarstvo. Trč, Turčija tudi v omejenem delu tukaj spoštuje uh, načela uh, pravnega reda. Uh, No, sedaj pa glavna točka, poziv k odpovedi predpristopnih pogajanj za Turčijo. Če bo ta predlog sprejet, kakšen bo potem okvir sodelovanja med EU in Turčijo? V vašem poročilu po eni strani omenjate vizumsko liberalizacijo in pa carinsko unijo, to je pomembno. Po drugi strani pa pravite, da bi morali zaustaviti predpristopna pogajanja. Kako naj napredujemo, če bomo zamrznili pogajanja? Če smo zavezani bilateralnemu dialogu eh, s Turčijo, se vam zdi, da bi nam to pomagalo, če bomo porušili vse mostove? Odpoved predpristopnih pogajanj bi tudi škodila turškemu ljudstvu, to Turkov ne bi približalo Evropski uniji. Eh, in to ne bi bilo dobro. In kakšno sporočilo bi s tem eh, poslali civilni družbi, ki si želi ravno nasprotnega, bolj intenzivnega dialoga z Evropsko unijo? Hvala lepa, gospa Sakorafa, naslednje dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Očitno je, da poročilo Pirje opisuje razmere v Turčiji v tem trenutku opisuje tudi odločitve, ki jih je ta država sprejela. Zelo pomembno je, da se lotimo vprašanja carinske unije, vprašanja uporabe sredstev Evropske unije in tudi vprašanje morebitne zamrznitve pred pristopnih pogajanj. Morda pa je to tudi priložnost za to, da izboljšamo svoje odnose s sosednjimi državami. Ali resnično mislite, da bo Turčija prenehala s to svojo vojno, ki jo vodi na zahodnem delu sredozemlja in s pomočjo katere skuša sebi zagotoviti večji vpliv. Ali res mislite, da bo pustila Cipr pri miru, da bo spoštovala pravno državo, da bo del Evropske unije, istočasno pa bo zavračala Cipr? Ali dejansko mislite, da bo moč korak za korakom na Cipru oblikovati pogoje, ki bodo za Turčijo sprejemljivi? Politika Evropske unije je predvsem politika zagovarjanja lastnih interesov. Poglejte si, kaj počnejo države članice. Države članice bi še naprej prodajale Turčiji rože, če menijo, da bi imele od tega kakšno korist. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospod Kristoforu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Občutek imam, da bi morali odločno braniti načela, na katerih temelji Evropska unija. Mi smo tu zaradi tega, ker se strinjamo z vrednotami in z načeli Evropske unije. Kar pa zadeva Turčijo, ta država vsak dan krši vrednote in načela Evropske unije, napada jih. Od začetka pristopnih pogajanj s Turčijo je Turčija Evropski uniji vzela vse, kar je lahko vzela, v zameno pa nam ni dala ničesar. Turčija deluje v nasprotju z našimi načeli, ne spoštuje ankarskega protokola, v katerem piše, da bi morala Turčija priznati Republiko Cipr. Gospe in gospodje, če bi vašo državo Turčija okupirala in če bi Evropska unija ponudila pristopno pomoč brez kakršnih koli jamstev strani Turčije, kako bi gledali na celotno zadevo? Poglejte si, kaj se dogaja na področju migrantov. Turčija je sprejela 200 tisoč 000 migrantov tudi na ciprskem območju. Ne spoštuje pa Turčija ciprskega gospodarskega območja. Prepričan sem, da Turčija ne bi upala kršiti človekovih pravic na splošno in tudi na svojem ozemlju, če bi mi delovali bolj odločno, kar zadeva Cipr. Mislim, da bi morali zamrzniti pogajanja s Turčijo, dokler Turčija ne bo v celoti spoštovala človekovih pravic. Kaj pa se dogaja s prodajo orožja Turčiji? Turčija to orožje potem uporablja proti Cipru. To orožje uporablja na področju sredozemlja in tudi tam krši teritorijalne pravice tako Cipra kot Grčije. Gospod predsednik, s tem zaključujem. Če se boste odločili, da bomo spostavili carinsko unijo, potem bomo s tem samo še enkrat nagradili Turčjo, čeprav se ta obnaša povsem nedopustno v odnosu do Grčije in Cipra. Hvala lepa, zdaj pa štirje govorniki strani SD, gospod Papadakis je prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestital poročevalki za odlično opravljeno delo. Mislim, da je vložila veliko truda. To poročilo slika realno stanje v današnji Turčiji. Mislim, da lahko vsi priznamo, da bi si želeli Turčije, ki spoštuje človekove pravice, da bi lahko tudi Turčija stopila na evropsko pot in slejko prej zaključila pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Dejstvo je, da Turčija ne spoštuje človekovih pravic, da vodi svojo nasilno politiko, ogroža ekskluzivno gospodarsko območje Cipra in tja posega. Republiki Cipr ne priznava pravice, da bi Cipr izkoriščal svoje vodne, naftne ter druge energetske vire. To so viri, ki so potrebni za celotno Evropsko unijo. to vrstna prekinitev pogajanj, zato ne bi smela posledično privesti do krepitve carinske unije s Turčijo, kajti na takšen način bi Turčija skozi zadnja vrata pridobila določene prednosti tudi v predpristopnem postopku. Najprej treba spostaviti dobro sosedske odnose. Turčija bi morala za to poskrbeti, Če bomo mi zdaj okrepili carinsko unijo, če bomo liberalizirali vizumski režim, ne da bi Turčija karkoli ponudila v zameno, potem bomo uporabili isto argumentacijo kot doslej. Namreč uporabljali bomo zgolj korenček, brez palice, pa pogledajte, kam nas je do zdaj to pripeljalo. Hvala. Hvala lepa, gospod Androlakis. Hvala lepa, gospod predsednik. V zadnjih letih je Turčija žal zauzela zelo protievropsko stališče. Nova ustava, ki jo je usilil Erdogan, pa ne daje upanja za prihodnost. Zato se mi zdi, da bi morali ponovno potrditi odločitev, ki jo je parlament sprejel lani. To pa je, da naj se naredi konec carinski uniji. Nekateri kolegi pred menoj so bili dokaj previdni pri podajanju svojih pripomb. Turški politiki ne spoštujejo naših vrednot. V Grčiji se je naprimer znatno povečalo tudi število ljudi, ki so prosili za politični azil. Turčija bi morala v celoti spoštovati Kopenhavenska merila. Ne smemo zanemariti niti grškega vprašanja. Pravi, kaj so zbeli vlada v odnosih med Turčijo in Grčijo. Vidimo, kakšne grožnje izvaja Turčija v odnosu do Cipra. Tudi komenski patriarh pravi, da se vsakodnevno sooča s težavami. Mislim, da so to vprašanja, ki bi jih morali bolj podariti. Hvala lepa vsem za sodelovanje pri pripravi tega poročila. Upam, da to poročilo ne bo na koncu božično drevesce, glede na to, koliko predlogov spremembe bilo vloženih, ampak kakšen okrasek bi pa vendarle lahko še dali na to poročilo, da bo poročilo res dobro. Hvala. Okay, Dobro ogromno grških oziroma grško govorečih kolegov želi besedo v tej razpravi, ampak tudi v tem odboru bi morali imeti omejeno število grško govorečih pri obravnavi poročila Piri. Gospod Maurides. Ja, gospod predsednik, še enkrat boste slišali grški jezik v tej razpravi. Apologume. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη μετρική μου. Господ председник, бом говорил карлепова матерным языком. Poročevalka v svojem poročilu naslavlja zelo občutljivo vprašanje. Številni ne bi želeli zamenjati mesta z njo. Moram priznati, da se v tem poročilu opisujejo dejstva, ki jih do sedaj očitno nismo opazili. V Turčiji vlada določeno realno stanje, ki ga je kolegica dobro opisala v tem poročilu. Turčija krši človekove pravice, krši načela pravne države, ne spoštuje odločitev evropskih sodišč. Pravosodna veja oblasti pa je v Turčiji zdaj povsem podrejena režimu. Na okljub vsem tem dejstvom, se mi zdi, da če smo iskreni sami s seboj, lahko priznamo, da je to avtoritarni režim, ki ga ne moremo na noben način opisati kot demokratičnega. Če bi v zadnjih letih vodili drugačno politiko, kje bi bili danes? Ne vem. Vem pa, da lahko že danes začnemo stvari spreminjati. Turčija mora izpolniti vse svoje obveznosti do Evropske unije, začenši s tem, da prizna Republiko Cipr. To je kot prvo. Kot drugo, nekoliko protislovno se mi zdi, da. Se pogovarjamo o tem, kako se bomo zoprstavili politiki islamizacije, ki jo Erdogan vodi na Zahodnem Balkanu, Ne ukvarjamo se pa z izvajanjem te iste politike na ozemlju Evropske unije, bolj konkretno na severu Cipra. Gospod predsednik, zahtevati moramo, da Turčija začne spoštovati načela pravne države, predvsem pa bi se morali bolj začeti zauzemati za svoje interese tako na Zahodnem Balkanu kot tudi na območju Sredozemlja. Evropski energetski projekti so namreč nekaj, kar gre Turčiji močno v nos. In še gospod Fronzulika kot zadnji. Uh, hvala lepa, predsednik. Sam čakam za besedo pri naslednjem poročilu, ampak vseeno hvala. To pa je dobra novica. Dobite besedo pri naslednji točki na dnevnem redu. Gospod Popovski s komisije in gospod Frelazen službe za zunanje delovanje, bi želela besedo najprej gospod Popovski. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljamo prizadevanja Kati Piri, da zajame ključne elemente v odnosih med Evropsko unijo in Turčijo. O teh zadevah smo se večkrat pogovarjali, tudi ko je poročevalka pripravljala to besedilo. Strinjamo se s številnimi pomisleki, ki se omenjajo v poročilu. To smo tudi sami večkrat podarili. Še posebej nas skrbi svoboda izražanja, vladavina prava, neodvisnost pravosodja ter situacija na področju temeljnih pravic. Vaš predlog se strinja z oceno komisije, ki je bila podana v poročilu za leto 2018. Naše stališče je bilo jasno razvidno tudi iz izjav, ki smo jih podali v zadnjem obdobju. Če se odzovem na pripombe in na priporočila v poročilu, nas zelo skrbi to, da novinarje, akademike, pisatelje, borce za človekove pravice zapirajo, tudi gospoda Dimitoša imajo še vedno zaprtega, čeprav je sodišče zahtevalo njegovo izpustitev. Poleg tega pridržujejo Osmana Kavala, Aksa Golu, tega so zaprli prejšnji teden. S tem ogrožajo pravico do svobodnega izražanja, tudi predstavniki civilne družbe so stalno pod pritiskom. Civilna družba deluje v vedno bolj skrčenem prostoru. Vedno znova Turčijo pozivamo, da spoštuje pomisleke Beneške komisije in Sveta Evrope, ko gre za pomankljiv sistem kontroli nadzora, še posebej odkar je uveljavljen nov predsedniški sistem. Pričakujemo tudi, da bo Turčija reformo pravosodnega sistema izvajala ob tesnem sodelovanju s Svetom Evrope. Kar zadeva predpristopno pomoč, Naj ponarim, da za proračun za leto 2019 dogovora ni bilo, spravni postopek ni privedel do pozitivnega rezultata. Zagotoviti bi morali sredstva za to, da se bodo zagotavljale človekove pravice, demokracija, vladavina prava, pravice civilne družbe. Turčija mora še naprej sodelovati v evropskih programih, ki prispevajo k krepitvi sodelovanja s civilno družbo, naprimer Erasmus, je tak program, enako velja za obzorje 2020. Mi smo že storili korake v smeri, ki vodi do tega, da bo komisija imela več možnosti za neposredno nadziranje sredstev, ki so namenjena za razvoj podeželja in druga območja. Turškim kolegom smo to tudi jasno sporočili. Potrebujemo pa ustrezna sredstva. Parlament je za proračun v letu 2019 predlagal določene reze. Če bi bili ti rezi sprejeti, komisija ne bo imela možnosti, da začne izvajati okrepljeno podporo. Turčija ostaja ena od najtesnejših in najpomembnejših partnerskih držav. Evropska unija mora zagotoviti stabilno in demokratično Turčijo, to je v njenem interesu, zato je izjemno pomembno, da ohranimo dialog in da se lotimo sodelovanja na področju gospodarstva, prometa, energije. Visoka predstavnica Mogherini in komisar Han jutri potujeta v Turčijo, kjer jo čaka dialog na visoki ravni s turško vlado. Čakajo nas tudi drugi dialogi do konca leta, zlasti na področju energije. Mi smo se veliko ukvarjali tudi s posodobitvijo Carinske unije, to se omenja v poročilu. To vprašanje je pomembno predvsem zaradi tesnih gospodarskih odnosov med Evropsko unijo in Turčijo. Mi nameravamo krepiti tudi dialog na področju boja proti terorizmu, pa tudi na zunanje politično področje zlasti, ko gre za reševanje krize v Siriji. Če se vrnem na to, kar je omenila poročevalka glede delovanja Carinske unije. Mi menimo, da je posodobitev carinske unije v oboje stransko korist. Priznavamo pa, da želi svet začeti postopek s tem v zvezi šele takrat, ko bodo politične okoliščine to omogočale. Te okoliščine pa bodo spostavljene zgolj, če bo Turčija odpravila težave, ki vladajo na številnih temeljnih področjih in če bo izboljšala odnose s številnimi evropskimi članicami ter izboljšala tudi medsosedske odnose s svojimi sosedami. Hvala lepa še gospod Frelisen. Hvala lepa gospod predsednik, spoštovane članice in člani, kratek bom. Ne želim ponavljati tega, kar je povedal gospod Popovski. Služba za zonane delovanje se v celoti strinja z menem komisije glede razmer v Turčiji in glede odnosov s to državo kot je jasno razvidno iz odličnega predloga poročila poročevalke, o tem se danes pogovarjamo, obstajajo številna področja, kjer nas stvari skrbijo, še posebej, ko gre za spoštovanje temeljnih pravic in ko gre za neodvisnost sodstva. Kot smo že slišali, visoka predstavnica in komisar Han danes potujeta v Turčijo, jutri se bosta srečala s svojimi kolegi na visoki politični ravni, izpostavila boste vsa ta vprašanja, poleg tistih vprašanj, ki so pomembna za Evropsko unijo in Turčjo. Oba bosta še naprej tesno sodelovala, tudi ko gre za pomembna politična vprašanja. Turčija je izjemno pomembna soseda Evropske unije, je naša tesna partnerica. Poleg tega je ključna akterka v območju, ki je strateškega pomena za Evropsko unijo. Zato je zelo pomembno, da nadaljujemo dialog s Turčijo, pomembno je, da pustimo vse komunikacijske kanale odprte, preseči in odpraviti moramo razlike med nami, najti moramo skupne rešitve. Bistvenega pomena je, da se v Turčiji razmere izboljša, ko gre za temeljne pravice, ko gre za delovanje civilne družbe v Turčiji. Civilna družba od nas terja, da se vključimo v ta postopek, poleg tega potrebuje našo finančno podporo. Zato tudi nas zelo skrbi, prav tako kot komisija, z njo se strinjamo, da ste vi predlagali reze za instrument IPA. S tem bi verjetno lahko precej podkopali odnose z Turčijo, zato bi bilo bolje, da te stvari še enkrat preučite. Veselimo se že nadaljnega dela na tem poročilu. Hvala. You, Hvala, gospod Frelisen. Kati Piri lahko povzameš v dveh minutah? V minuti in pol za gospoda Broka. Najprej, kolegice in kolegi, hvala lepa za to živahno razpravo. Nažalost je to predvsej drugačna razprava, kot je bila tista pred petimi leti. Ne zato, ker bi se spremenila naša ideologija, temveč zato, ker so se spremenile razmere v Turčiji. To se je danes jasno izrazilo. Kar nekaj kolegov je zastavilo specifična vprašanja, ampak v dveh minutah na to ne morem odgovoriti, zato jih bom poiskala in jim podala odgovore. Na kratko pa naslednje. Ne zauzemam se za to, da bi imeli transakcijske odnose s Turčijo. Kdorkoli misli, da predlog v tem poročilu, ki se nanaša na krepitev carinske unije, zadeva transakcijski odnos, ni dobro prebral poročila. To ni bilo sporočilo, ki bi ga želela posredovati. Turčija mora dati nekaj v zameno. Številni ste omenili vprašanje, ali naj bi formalno prekinili pristopna pogajanja. Moram reči, da se z vami strinjam. Namreč nihče v Turčiji od mene ni zahteval, da zahtevam prekinitev pogajanj, niti civilna družba, niti sindikati, niti kdorkoli drug. Zakaj je zdaj to v poročilu? Mislim, da je to bolj povezano z verodostojnostjo Evropske unije. Verodostojnostjo v smislu, da če smo resni in biti moramo resni, če se pogajamo z državo o pristopu, potem moramo imeti jasne skrajne meje. Te skrajne meje so bile prečkane. Imamo zelo različna ideološka stališča v tem parlamentu. Nekateri smo že deset let nazaj rekli, da Turčija nikoli ne bi smela biti članica Evropske unije. Sama sem bila vedno mnenja, da Turčija sodi v Evropo, ampak vlado sodim na podlagi politik, ki jih vodi. In na podlagi politik, ki jih vodi, sem v tem primeru prišla do zaključka, da je treba ta pogajanja prekiniti. Presegla sem že svoje dve minuti, zato bi rekla zgolj še to. Nekateri predlagate, naj ne storimo ničesar, naj ne oblikujemo carinske unije oziroma jo okrepimo, da naj ne naredimo ničesar drugega. Ampak kako bo nam to pomagalo v prizadevanjih, da oblikujemo stabilno demokratično Turčjo? Kako bo to pomagalo Turčji pri demokratizaciji? Strinjam se, da parlament potrebuje jasno, dosledno strategijo, ne strinjam pa se s tem, da je bolje storiti nič, ker tako ali tako nič ne deluje. Se pa že veselim nadaljnih razprav. Hvala. Kati Piri, kolegs. Hvala, Kati Piri. Rok za predložitev predlogov sprememb je 11. december do 11. ure. Danes smo se pogosto pogovarjali o božičnem drevescu. To poročilo se nanaša na pristopni proces Turčije do Evropske unije. Zgolj predlogi sprememb ki se nanašajo na to konkretno tematsko področje, bodo sprejeti. Božičnega drevesca ne bo, niti ne bo božičnega porana. Zdaj pa točki 16 in 17. Ti dve točki na dnevnem redu bomo obravnavali skupaj, kajti gre za dve mnenji, za katera je pristojen odbor Libe. Najprej gre za vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Poročevalec je Edvard Kukan, drugi pa se nanaša na spostavitev sklada za azil in migracije, mnenje pripravlja kolega Vistisen. Pri obeh dosjejih se moramo držati zunanje razsežnosti, odbor Libe bo obravnaval notranjo razsežnost. Rok za predložitev predlogov sprememb je bil 9. november, 6. decembra nas čaka glasovanje. Besedo pa zdaj predamo obema poročevalcema, ki bo sta predstavila svoje stališče ter komentirala tudi amantmaje oziroma predloge sprememb, ki ste jih prejela. Najprej Edvard Kukar. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom za vse vložene predloge sprememb. Najprej par besed o tem, kako sem se lotil priprave tega mnenja. Sam podpiram predlog komisije. V predlogu mnenja najdete zgolj minimalne popravke, ki so namenjeni temu, da bi okrepili finančni okvir za učinkovito upravljanje meja. Sam na uredbo gledam kot na prispevek migracijski politiki v naslednjem večletnem finančnem okviru. Sam pozdravljam okrepljeno finančno ovojnico, ki je dodeljena temu skladu. Vesel sem, da je tudi prožnost veliko večja. S tem se bomo lažje lotevali izzivov, ki se stalno spreminjajo na področju upravljanja meja. Posebno pozornost bi morali nameniti zagotavljanju doslednosti in sinergiji med tem instrumentom in vsem ostalimi instrumenti na področju upravljanja meja. Pa naj se gre za finančne instrumente, za zunanje politično področje oziroma druge instrumente, ki imajo zunanje politično razsežnost, naprimer sklad za migracije in azil. Par besed o predlogih sprememb, ki so bili vloženi. Kot rečeno, ta uredba je po mojem mnenju del migracijskega političnega okvira. Okrepiti bi morala upravljanje meja ter zagotoviti višjo stopnjo notranje varnosti in varnosti na mejah Evropske unije. Kar zadeva vlogo držav članic, mislim, da bi države članice morale imeti na voljo dovolj fleksibilnosti, zato da okrepijo svoje zmogljivosti tam, kjer je to potrebno istočasno pa bi okrepljeno sodelovanje med državami članicami bistveno prispevalo k nadaljem razvoju učinkovitega upravljanja meja. 157 predlogov sprememb je bilo vloženih, nekaj predlogov sprememb se zauzema za brisanje oziroma črtanje besedila, ko gre za žariščne točke, uh, kadar se to povezuje z uporabo zunanih finančnih instrumentov. Teh predlogov sprememb ne morem podpreti. Sam se zauzemam za sinergijo med instrumenti. To pa je način, kako lahko to sinergijo zagotovimo. Ne morem podpreti predloga, da se brišejo reference na podporo tretjim državam iz tega sklada. Ne strinjam se s prerasporeditvijo sredstev. Strinjam pa se, da bi Evropski parlament moral imeti možnost izvajanja okrepljenega nadzora nad porabo sredstev. Hvala, kolega Kukan. Gospod Vistisen. You, chair. Gospod predsednik, poročevalci v senci, kolegice in kolegi. Mi pozdravljamo dejstvo, da so v finančno vojnico namenili več sredstev. Veseli smo, da imamo zdaj možnost obravnavati migracijske izzive na bolj prožen način. Res je, da moramo prednostno razporediti sredstva za tretje države, kadarkoli imamo opravka z migracijami. Poenostaviti moramo tudi postopke vračanja in ponovnega sprejema. Drugi predlog spremembe se nanaša. Na na to pomembno potrebo, da se ta sklad osredotoči tudi na razvoj partnerstev, na sodelovanje z neevropskimi državami. Pomembno je, da spodbujamo vse tiste ukrepe, s katerimi bomo preprečili nezakonite migracije, naprimer, ko gre za vzpostavljanje zunanjih azilnih postopkov in centrov za vračanje. Predlog 9 omenja željo potem, da bi države članice imele na voljo dovolj sredstev za očinkovito izvajanje direktive o vračanju, poleg tega bi morali storiti več na celotnem področju. Odpraviti je treba vse dejavnike potega, zaradi katerih migranti prihajajo v Evropo. Ne smemo vode speljati na mlin trgovcev z ljudmi in tihotapcem. V petem predlogu mnenja piše, da bi morali vse tiste akterje, ki sodelujejo v teh postopkih, izključiti iz postopkov financiranja. Pozdravljamo tudi načelo solidarnosti, ampak to načelo ne bi smelo posegati v suverenost držav članic, ko gre za azilne postopke in ko gre za sprejemanje gospodarskih migrantov skladno s členom 79.4 pogodbe. V celoti je treba spoštovati tudi načelo solidarnosti. Veselim se že sodelovanja z vsemi poročevalci v senci pri tem mnenju. Veselim se tudi razprave, ki nas čaka. Hvala. Gospod Vistisen, dva poročevalca v senci sta se javila k besedi. Najprej gospod Brokin, potem gospod Franzulik. Hvala so to možnost. V imenu skupine LS bi eh, želel nekaj reči, ko gre za sklad za azil in migracije. Ta sklad moja politična skupina pozdravlja. Pomeni, da pozdravljamo predlog komisije. Če se navezem na razpravo, ki smo jo pravkar imeli v zvezi z Turčijo, naj rečem, da je Turčija sprejela trikrat več vojnih migrantov kot celotna Evropska unija skupaj. In pomaga nam pri obvladovanju migrantov v Grčiji. In to bi bilo treba tudi upoštevati v razpravah glede na poročilo v Turčiji. Predlog komisije je pravočasen in je potreben če se hočemo odzvati na pritok migrantov v EU. Tri stvari so pomembne. Evropska unija mora še naprej izvajati naše obveznosti, ko gre za tiste, ki potrebujejo notranjo eh, mednarodno zaščito, potem notranje razseljenje osebe moramo tudi tako obravnavali, da bodo dobili ustrezno zaščito. Na teh področjih moramo najti rešitve. ELS pozdravlja predlog komisije in meni, da je to dober pristop, ki upošteva azil, legalne migracije in vključevanje, kot tudi boj proti nezakonitim migracijam v ravnotežju. Moja politična skupina povdarja, da je Evropska unija kot družba, ki je zasnovana na vrednotah, na katere smo ponosni, mora delovati na podlagi teh vrednot. Sedaj moramo narediti vse, da bomo te vrednote tudi v praksi potrdili. Vedno smo bili solidarni, solidarni z ljudmi izven EU, zlasti, ko gre za boj proti vzrokom imigracij in zlasti solidarni z tistimi, ki so že na našem ter teritoriju. Razdelitev bremen mora v okviru te solidarnosti ostati pomemben sestavni del politike. Na kratko še nekaj stvari o tem, kaj bomo v svojih amantmajih povdarjali. Podpiramo tesnejše sodelovanje s tretjimi državami in to, v ta namen moramo različne instrumente Evropske unije bolje koordinirati poudariti je treba tudi vključitev sporazumov o ponovnem sprejemu z našimi partnerji. Več moramo narediti, da bi se borili proti trgovanju z ljudmi, kar je ogromna človeška tragedija, ki povzroča veliko trpljenja. Vsi splošno, splošno ogledano ELS podpira ta predlog in veselimo se konstruktivne razprave. Hvala, Elmar Brok, sedaj pa gospod Franzulika. Hvala, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Kot poročevalec v esenci bi najprej želel čestitati gospodu Kukanu k odlično opravljenemu delu. Njegova priporočila sem prebral v zvezi s predlogom komisije in amandmaja 1 in 2 sta mi zdita uravnotežena in smotrna. Ne vem pa, ali to velja za tretji predlog spremembe, kjer je predlog končnega datuma za veljavnost in uvajanje te uredbe. Treba je preveriti, ali je naš odbor je pristojen sploh za kaj takšnega. Morda bi bilo to bolje treba uskladiti z poročevalko iz Libe. V zadnjih nekaj letih smo sprejeli veliko ukrepov, da bi se uh, soočili z neposrednimi izzivi. Poseben sklad, ki bo del večletnega finančnega okvira, se mi zdi primern. Ta instrument bo zagotovil, da tisti, ki jih najbolj prizadevajo, tiste države, ki jih migracijski tokovi najbolj pozadevajo, dobijo pomoč, kar bo koristilo Uniji kot celoti. To je torej inštrument solidarnosti, ki ga podpiramo ampak menimo, da finančna podpora unije mora biti bistvena in realna glede na potrebe uh, samih držav članic uh, samih. 13 in 15 amantmaja sta tukaj relevantna. Zunanje meje moramo bolje zaščititi z vsemi sredstvi, ampak spoštovanje temeljnih človekovih pravic mora postati del učinkovitega obvladovanja oziroma upravljanja meja del skladov mora biti namenjen tudi ozaveščanju in izobraževalnim programom o človekovih pravicah in temeljnih eh, pravicah. To je 92. predlog sprememb. Evropski parlament mora biti bolje eh, informiran o ukrepih tretjih držav in letni naporočila o doseganju rezultatov bi morala biti bolj eh, podprta z dejstvi. Gre za predlog smembe 117. Veselim se razprave v zvezi s to pomembno temo. Hvala. Hvala. Sedaj na koncu pa še gospod Lopes. Um, presidente. Najlepša hvala, predsednik. V našem odboru pripravljamo mnenje tudi na sklad za azil in migracije. Pozdravljam predlog poročevalca. Kot politična skupina, ne bom rekel, da se z njim ne strinjamo, ampak zdi se mi, da nekoliko presega logiko, kakšne obveznosti imamo na mednarodni ravni, ko gre za humanitarne zadeve. Evropska unija že tako ali tako počne veliko na področju migracij in azila, tako da bi a priori rekel, da ne podpiramo nobenega predloga predloga spremembe, niti ne podpiramo tega mnenja. Zakaj ne? Zato, ker v tem predlogu kolega omenja neposredno povezavo med razvojno pomočjo na eni strani ter migracijami in vprašanjem vračanja na drugi strani. Ne moremo imeti to vrstnega pogojevanja to ni v našem interesu, še manj pa je to v interesu drugih držav. Ne strinjamo se s tem, da bi zmanjšali sredstva za azil in migracije. Če bomo sredstva skrčili za toliko, kot želite, bomo imeli na voljo zgolj toliko sredstev, kot jih trenutno uporabljamo za boj proti nezakonitim migracijam. V zadnjih letih je bila situacija v sredozemlju res tragična, še posebej letos. Mislim, da je vaš predlog kontraproduktiven, zlasti ko gre za nevladne organizacije, glede na to, da smo jih letos nagradili z nagrado Saharova za delo, ki ga opravljajo. Uh, Kar pa zadeva platformo za izkrcavanja, o tem smo se pogovarjali v zadnjih letih, zlasti poleti. Mislim, da so ti predlogi najmanj sporni oziroma protislovni. Mi smo kot eh, skupina vključili kar nekaj predlogov sprememb. Mi pravimo, da bi morali bolj obravnavati tudi koncept integracije, pravico do azila. Potem je tu agenda 2030, ki se nanaša na cilje z področja trajnostnega razvoja. Zagotoviti je treba enakopravnost med spoloma, ne bi smelo priti do diskriminacije v teh postopkih. Strogo moramo spoštovati mednarodno zakonodajo, še posebej, kar zadeva azil. Preprečiti je treba kakršnokoli izkoriščanje in nasilje. Spoštovati moramo svoje mednarodne obveznosti na področju azila, kot to izhaja iz Ženevske konvencije. Lotiti bi se morali tudi razlogov, zakaj prihaja do migracij, spodbujati bi morali razvoj v državah izvora, brez da bi zahtevali karkoli v zameno. To bi moral biti naš politični cilj tudi v okviru partnerstva z Afriko. Mislim, da bo to vprašanje, prednostno vprašanje v tem stoletju. Predvsem pa moramo na solidaren, pravičen, enakopraven, soodgovoren način porazdeliti odgovornost med vse države članice, ko gre za ta kompleksen fenomen, za katerega moramo nameniti ogromno sredstev. Mislim, da bi se morali teh problemov lotiti na bolj odgovoren način, predvsem pa bi morale države članice izraziti večjo melo eh, solidarnosti. Predvsem pa se ne strinjamo s tem, kar vi pravite v tem mnenju o nevladnih organizacijah, kajti v zadnjem obdobju so nevladne organizacije rešile veliko življenj upam, da nam bo uspelo doseči dogovor na koncu, čeprav so trenutni predlogi daleč od tega, kar bi si želeli. Ta predlog bi moral biti dostojen, predvsem pa koristen za reševanje tega večdimenzionalnega kompleksnega problema. Predvsem pa moramo spoštovati vrednote, ki jih zagovarjamo. Ne moremo podati mnenja o skladu za azil in migracije, ki bi vseboval zgolj nek alarmni klic. Hvala. Okay. Dobro, hvala, kolega. Gospod Lopes, nihče drug se ne javlja k veseli. Edvard, ti si še tukaj. Bi želel kaj reči? Ne? Dobro, kolegice in kolegi, glasovanje v AFET-u bo 6. decembra in S tem zaključujemo to sejo. Nadaljevali bomo ob treh s gruzijskim zunanjim ministrom gospodom Zalkaljanjem.